Mm. Uh, um, um, Dobro jutro. Mislim, da moramo začeti, ker imamo kar precej točk na dnevnem redu. Ob 11.15 eh, se nam bo pridružil minister iz Bolgarije. Prva točka na dnevnem redu je lokacija sedeža Evropske Agencije za zdravila. Besedo dobi gospod Lavija. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi rad spregovoril o razlogu, da, danes eh, da, da, da se danes pogovarjamo o tej točki. Kaj ti? Potrebno je razumeti, kakšna je vloga Evropskega parlamenta in eh, katere so naše pristojnosti. Seveda bom zastavil tudi nekaj vprašanj eh, Evropski komisiji tekom svojega prispevka in pa agenciji EMA, da bi dobil pojasnila in hkrati tudi zagotovila o operativnosti eh, te agencije. Ampak naj najprej vse postavim v širši kontekst. Kaj ti ima? E Agencija za zdravila ima svoj sedež eh, je imela svoj sedež v uh, Londonu, ampak uh, sedaj naj bi prišlo do izstopa Združenega kraljestva uh, iz Evropske unije. 22. junija leta 2017 so uh, voditelji Evropske unije odobrili poseben postopek za premestitev uh, sedeža te uh, agencije. 20. novembra so to potrdili tudi ministri in sedež, ki je bil izbran za eh, EMO, eh, je bil Amsterdam. Kot veste, je postopek potekal v skladu z eh, običajnimi doličili šlo je za enakopravnost glasov in Evropska komisija je potem predlagala eh, spremembo uredbe, ki bi omogočila premestitev te agencije iz Londona v Amsterdam. Evropski parlament ni prijel, ni prijel nobenega obvestila o tem eh, postopku. Po odločitvi smo ugotovili, da celoten postopek ni temeljil na pogodbah, ampak na skupni izjavi o decentraliziranih agencijah. To pa je pravno nezavezujoč akt. Glede na to odločitev sveta, kot poslanec, kot poročevalec Evropskega parlamenta, moram izpostaviti, nezadostno preglednost pri izbiri novega sedeža agencije EMA. Še prav posebej zato, ker gre tukaj za zelo pomembno agencijo. Poleg tega so uporabljali povsem eh, neustrezne eh, ukrepe pri izbiri eh, sedežev eh, agencije. Eh, šlo je za premestitev dveh sedežev. EMA je še prav posebej, agencija, posebej pomembna agencija, kaj ti vpliva na zdravje naših državljanov in na varnost zdravil tako za ljudi, kakor za živali. Nismo prijeli nobenih ustreznih informacij in Moram eh, izpostaviti, eh, da preglednost v tem postopku zagotovo ni bila zagotovljena. Morali bi biti vključeni eh, v odločitev o tem, kje bo sedež te Evropske agencije in tudi v prihodnosti bi nas morali vključiti v takšne odločitve. Postopek soodločanja je predviden v pogodbah tudi eh, za ta postopek in Evropski parlament bo zagovarjal svoje pristojnosti. In če eh, bodo kolegi poslanci menili, da je to primerno, lahko tudi spremenimo eh, deloma predlog Evropske komisije, zato da bi zagotovili dobro delovanje Evropske agencije za zdravila pri tem pa eh, ne smemo dovoliti zapravljanja eh, sredstev, eh, javnih sredstev. To je pomembno tudi za naše državljane. Ne zdi se mi demokratično, da so neposredno izvoljeni predstavniki ljudstva izključeni iz postopka sprejemanja te odločitve. Evropski parlament ni eh, bil vključen eh, tudi ne v eh, neformalni obliki, čeprav mu pogodbe dajejo polnopravne zakonodajne pristojnosti. Skupaj z poročevalci v senci in z drugimi političnimi skupinami predlagam politično izjavo, ki jo dodamo k temu poročilu in tako spremenimo skupno izjavo o decentraliziranih agencijah. Ta mora spoštovati konkreten postopek. Imam tudi celo vrsto vprašanj za Evropsko komisijo in tudi za predstavnike EME, e, ki so danes tukaj z nami. Tako bomo lahko bolje določili postopek, ki bo eh, privedel do eh, premestitve sedeža po Brexitu. Najprej sprašujem Evropsko komisijo, če se strinja z nami, da ima Evropski parlament polnopravne pristojnosti, eh, tako kot svet pri odločanju o sedežu te agencije in ali meni, da skupna izjava nima Eh, pravne vrednosti. V sporočilu za medije Evropske komisije je ta dejala, da se cilj osredotoča na določitev sedežev dveh agencij. Torej, vloga parlamenta naj bi bila le ta, da potrdi odločitve, ki jih je sprejel nekdo drug. in meni se zdi, da to uh, ni ustrezno. Rad uh, bi eh, tudi prosil Evropsko komisijo, da pove ali spremlja postopek, ki naj bi vodil v premestitev sedeža EME. Zanima me, kje se nahajamo, kako so napredovale priprave. In kako je z začasnim sedežem uh, agencije kot takšne? Ali lahko Evropska komisija zagotovi, da bo premestitev uh, potekala v skladu z zastavljenimi uh, roki, torej to naj bi se zgodilo do 30. marca 2019, pri tem pa je potrebno zagotoviti tudi neovirano delovanje uh, agencije, ki je ključnega pomena za evropske državljane. Rad bi vprašal tudi Evropsko komisijo, kaj lahko pove o delu, ki poteka eh, na novem sedežu agencije EMA. Govorim o stavbi Vivaldi. Kdaj bo ta stavba pripravljena sprejeti agencijo? Poleg tega bi rad vprašal tudi, če komisija ne meni, da ta uh, dvojni prenos sedeža ne uh, presega uh, običajnih zmogljivosti agencije in ali lahko zagotovi uh, dobro delovanje EME e po uh, 30. marcu 2019. Imam tudi vprašanje, ki bi ga rad zastavil tako komisiji, kakor tudi EMI. Govorim o začasnem sedežu. Ali tako komisija, kakor tudi agencija menita, da glede na uh, osnovne lasnosti, kot so velikost, uh, zasnova stavbe in tako naprej. Eh, začasen sedež lahko zagotovi ustrezno delovanje eh, agencije. Zanimajo me dodatni stroški tega dvojnega eh, prenosa sedeža. Prvi prenos bi naj potekal iz Londona v Amsterdam. In to naj bi bilo urejeno v okviru stroškov Brexita. To naj bi torej plačala da nam je torej plačalo Združeno kraljestvo. Drugi, eh, druga premestitev bo potekala iz začasnega sedeža na eh, končni stalni sedež agencije. Kdo bo to plačal? To bi eh, morala plačati nizozemska, kajti tako je to zapisano v pogodbi in rad bi zagotovila Evropske komisije, da ta sredstva ne bodo prišla iz proračuna skupnosti, kajti če se bo to zgodilo, potem to seveda ne bo v skladu z tem, eh, kar je nizozemska prvotno predlagala. Zanima me tudi, kakšne bodo posledice za EMO v primeru prekinitve pogajanj o Brexitu ali pa o, v primeru, da eh, se bodo pogajanja zaključila prehitro. Končala naj bi se do 30. marca 2019. Ali bo EMA Eh, lahko eh, premestitev izvedla prej, če bo sprejeta takšna odločitev. In glede na to, kar smo slišali včeraj, eh, slišali smo, da naj bi imeli prehodno obdobje. Z nami je bil naš pogajalec in govoril je o prehodnem obdobju, ki naj bi ga omogočili Združenemu kraljestvu. Kaj? se bo zgodilo v tem primeru, do prenosa sedeža uh, mora priti vseeno, kaj ti do 30. marca naj bi bili izpolnjeni vsaj določeni pogoji. Zanima me, kdaj eh, naj bi eh, bilo vse pripravljeno za premestitev. Poleg tega pa me zanima tudi, če ima meni, da bi v primeru, da bi prišlo do prezgodnega zaključka pogajanj, eh, bila ima pripravljena preseliti se že prej. Borzon. Najlepša hvala, gospod Borzan. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi se rada kolegicam in kolegom zahvalila. Rada bi se zahvalila poročevalcu za pripravo tega poročila in za vse delo, ki je bilo upravljeno doslej. Reči moram, da je moje stališče eh, takšno, da bi moral postopek biti učinkovit. Mislim, da ne smemo povzročati dodatne negotovosti. Ta agencija Eh, ščiti življenja in pa zdravje evropskih eh, državljanov. In 900 zaposlenih, pa tudi njihove družine, si eh, zasluži gotovost. Tako, da si bodo lahko organizirali svoje življenje, svojo preselitev in to je potrebno tudi upoštevati. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Lavija v zvezi z postopkom in mislim, da bi. Eh, se več ne smelo ponoviti, eh, da bi eh, parlament odločal na ta način. Vendar pa moram biti tudi nekoliko samokritična. Deloma smo eh, zato krivi sami, kajti gre za skupno izjavo predsednikov vseh treh inštitucij, z katero se je leta 2012 Evropski parlament odrekal svojim pristojnostim pri izbiri sedeža agencije. To je potrebno uvrstiti na dnevni red eh, čim prej in zato eh, mi, eh, sem zelo vesela, da so se tudi kolegi iz odbora AFKO vključili v ta postopek. Postopek preselitve eh, naj bi potekal v eh, dveh korakih in zaradi tega mislim, da moramo dobiti zagotovila, da eh, davkoplačevalci Evropske unije ne bodo plačali niti centa več zaradi tega, ker bo ta preselitev potekala v dveh korakih. Eh, z gotovostjo lahko rečemo, da eh, agencija iz svojega proračuna ne bo mogla pokriti vseh stroškov premestitve in zaradi tega bo potrebno predfinanciranje Evropske komisije. To je zapisano tudi v uvodnem memorandumu eh, poročila Evropske komisije. Dobro pa bi bilo, če bi to bilo tudi v uvodnih izjavah. Mislim, da je potrebno čim prej skleniti sporazum o e, sedežu, kjer e, e, bo natančno določeno, kako naj bi potekala vzpostavitev agencije v novi državi gostiteljici. To bi se moralo zgoditi pred samo preselitvijo, vendar pa se mi zdi, da je to komisija preveč nejasno zapisala in bi lahko ta izjava vodila v negotavost. Ali lahko to pokomentira predstavnik agencije? Tako kot poročevalec imam tudi določene dileme eh, in izpostavila jih bom še nekaj in zastavila vprašanja, ali nam lahko komisija in pa agencija povesta, kaj se bo zgodilo z premestitvijo, če Velika Britanija iz Evropske unije eh, izstopi eh, pred 30. marcem 2019 ali pa če pride do prekinitve pogovorov. Predstavnike agencije bi prosila tudi, eh, da podajo oceno situacije na nizozemskem, ali vlada izpolnjuje zaveze, ki jih je dala, ali potekajo eh, načrti eh, v skladu z tem, kar je bilo dogovorjeno, ali pa bi lahko vse skupaj potekalo tudi boljše. Timing. Najlepša hvala, naj vas opozorim, da nimamo veliko časa. Gospa Krupa je naslednja na vrsti. Dziękuję, ja e, podzielam. E... Najlepša hvala. Strinjam se z mnenjem poročevalca. Menim, da je nespremljivo, e, da e, je ta postopek potekal tako, kot je. Sedež tako zelo pomembne inštitucije je bil prepuščen e, na ključju, torej žrebu. Gospa Ris. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kratka bom, kaj ti. Kot eh, ve eh, poročevalec, eh, se z njim popolnoma strinjam in pridružujem se tudi njihovim vprašanjem. Veseli me, da je organiziral sejo poročevalcev v Senci že prejšnji teden v Strasburgu. Poročilo je kratko, vendar pa izpostavlja temeljne točke povezane z premestitvijo sedeža agencije. Najprej gre za vprašanje proračuna. Eh, Združeno kraljestvo in Združeno kraljestvo eh, samo mora prevzeti stroške eh, premestitve sedeža. Zanima me tudi, eh, kaj se bo zgodilo v primeri eh, zamud eh, pri predaji stavbe Vivaldi v Amsterdamu. Zanima me, koliko bo stala ta začasna rešitev. Kot je eh, dejala poročevalka socialistov in demokratov, eh, m, mm, ti dodatni stroški ne smejo vplivati na proračun Evropske unije. In potem še k samemu postopku, kajti to je morda ključno vprašanje za prihodnost. Kot Evropski parlament e, moramo potrditi odločitev, ki je bila sprejeta brez e, e, našega vpliva. Uh, gospod Lavija je bil zelo diplomatičen uh, in je govoril o tem, uh, zelo diplomatski in je govoril o tem, uh, kaj uh, naj uh, bi izboljšali in tako naprej. Ampak, uh, da je sedež agencije izbran z žrebom, to me močno preseneča. V, uh, V francoskih medijih je bilo to predstavljeno uh, kot neke vrste dodatni poraz Evropske unije. Uh, Mislim, da smo deloma za to tudi krivi. Eh, Evropski parlament eh, si je sam izkopal jamo, potem ko je podpisal medinstitucionalni sporazum in pa to skupno izjavo, ki je bila pravzaprav eh, temelj tega celotnega postopka. In ta skupna izjava nam je vzela možnost, da sodelujemo pri tej odločitvi. Agencije so izjemno pomembne in Evropski parlament mora seveda biti vključen v uh, ta postopek. Eh, ta skupna uh, izjava iz leta 2012 je nespremljiva. Uh, tekom naše razprave v Strasburgu sem bila nekoliko bolj radikalna kot ve poročevalec. Menim, da bi, naše, da bi morala uh, naše poročilo spremljati izjava vseh uh, poslanskih skupin. Eh, vendar pa se hkrati zavedam tudi, da ne moremo biti radikalni, kajti tukaj gre za javno zdravje in uh, ne moremo uh, blokirati uh, pogajanj. Vendar pa bi vseeno radi, da nam prisluhnejo, tako da uh, moramo skupaj odločiti, kako uh, bomo uh, zasnovali to izjavo, tako da bomo vseeno verodostojni in da se kaj takšnega več ne bo ponovilo. Uh, Eh, imam pa tudi eh, en predlog. Eh, prebrala sem namreč drugi člen, ki izraža našo pretresenost. Zapisano je bilo, da bi postopek moral potekati v skladu z običajnim zakonodajnim postopkom. Jaz bi prenapisala, da mora potekati. Now, uh, Gospa Konečna. Hvala lepa, gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Rada bi se zahvalila predvsem poročevalcu. Ta je eh, danes v uvodu zastavil nekaj vprašanj. Eh, ta vprašanja so zanimiva in eh, na nje še nismo slišali odgovora. Določene stvari še niso bile razčiščene v zvezi z premestitvijo sedeža agencije EMA. Sedaj pa k poročilu. Tako kot moja predhodnica, se strinjam s tem, da moramo v uh, izjavi parlamenta jasno predstaviti svoje mnenje. Upoštevati eh, moramo eh, situacijo zaposlenih in pa njihovih družin. Ti se morajo pripraviti na preselitev v Amsterdam. Seveda pa vse skupaj tudi ni potekalo uh, ravno idealno, uh, ko je šlo za izbiro novega sedeža in Evropski parlament eh, bi uh, moral sodelovati uh, pri tovrstnih odločitvah v prihodnosti. Ne morejo uh, tovrstnih odločitev sprejemati le države članice. tudi uh, vzhodnoevropske države in osrednjoevropske države morajo dobiti kakšen sedež agencije. Eh, so, danes so bile obljube, Slovaška se je tudi potegovala za ta sedež, ampak je bila hitro izločena. Eh, torej, pravočasno se je potrebno vključiti v ta postopek. Evropski parlament pa bi moral sodelovati tudi pri določitvi eh, mandatov eh, posameznih agencij. V povezavi s tem eh, bi morali opozoriti tudi na to, da obstajajo tudi druge agencije, ki so zelo pomembne za zdravje ljudi, pa nimajo dovolj finančnih sredstev. Zaradi tega moramo v Evropskem parlamentu to preiskati in v preteklih letih smo pogosto ugotovili, kako problematično je financiranje agencij v Evropski uniji. Torej, eh, sprejeti bo potrebno odločitve, ki bodo zelo pomembne za prihodne delovanje eh, agencij Evropske unije. Gospa Oken. Ja, eh, Najlepša hvala. V veliko veselje mi je, da govorimo o mandatu agencije EMA. Ali eh, je ta agencija eh, dovolj neodvisna ali deluje na dovolj, ne, na dovolj pregleden način. Eh, ampak za to danes nimamo časa, o tem ne moremo razpravljati. Poročilo kolega je na vsak način zelo dobro in kolega Lavija je izpostavil nekatere nijanse. Eh, ki jih lahko povsem podprem. Eh, zdi se, eh, da je ta postopek potekal skoraj tako, naj Bog odloči, če smo vse skupaj prepustili žrebo. No ja, jaz mislim, da temu ni bilo tako, ampak kljub temu se mi zdi, da je bil ta postopek nekoliko sramoten. In Poleg tega ni uh, bila prisotna javnost, pa tudi ne Evropski parlament. Naj za konec povem še dvoje. Številni so izrazili željo, da bi preverili možnost agencijo eh, premestiti v Strasburg, eh, zato da bi končno naredili konec temu potovalnemu cirkusu kajti eh, državljani tudi to eh, našo potovanje v Strasburg vedno znova kritizirajo. Res eh, mi je žal, da se to ni zgodilo. Zdi se mi zelo nepraktično, da moramo potovati v Strasburg in to uh, vsi zelo dobro vemo. In uh, glede na to, da smo izvoljeni neposredno strani naših državljanov, uh, mislim, da uh, nam tega ne bi smeli usiljevati. To je tudi mesto, ki je zelo težko dosegljivo. Nizozemska mora obljubiti, da bo prevzela stroške tega, te preselitve. In s tem naš proračun ne sme biti dodatno obremenjen. Eh, Gospa Šrajer, najlepša hvala in hvala lepa kolegu Laviji. Eh, govorili ste o zdravju ljudi in pa o zaposlenih. Kar zadeva odločitev, smo na nizozemskem eh, zelo veseli te odločitve, eh, tudi eh, z rezultatom smo zelo zadovoljni. Tako EMA, kakor tudi EBA naj bi imeli sedež eh, sedaj. Eh, drugi in uh, izbrana sta bila Amsterdam in Pariz. In leta 2017 so vse druge države članice to potrdile. Eh, komisija ima pravico, eh, da poda zakonodajni predlog in to je tudi storila v skladu z običajnimi postopki. Postopek je potrebno malo zaključiti, tako da bodo. dela ustrezno potekala in da ne bo prišlo do prekinitve dela te agencije. Iz uh, različnih razlogov uh, je Amsterdam uh, dobil sedež te agencije, kajti uh, tam so mednarodne šole, uh, zaposleni uh, so dali prednost Amsterdamu, imamo tudi uh, zelo znano uh, medicinsko fakulteto. Uh, poleg tega Eh, pa imamo tudi mednarodno letališče Šipol. Po Brexitu so zaposleni prosili, da bi emo uh, premestili v Amsterdam in uh, kljub temu se mi zdi, da ni pravilno, da parlament ni bil vključen. Ampak parlament tudi ni izbirna komisija. Mi zastopamo naše državljane. Če bi to spremenili, potem bi velike države članice z veliko državljani imele prednost in male države članice bi bile zapostavljene. Torej, pri končnem glasovanju je potrebno upoštevati objektivne kriterije. Nažalost, je to izkazalo tudi pri drugih glasovanjih v eh, preteklosti. Upam, da bomo skupaj sprejeli dobro odločitev, kajti tukaj gre za zdravje državljanov, gre za zaposlene v tej agencije. In uh, tukaj gledam v smeri kolegov uh, na moji desni, gre tudi za zaupanje državljanov nizozemske v Evropo. Gospod Lize. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa Giovanni Olavi za zelo dobro upravljeno delo. Še enkrat bi rad zelo, zelo jasno podprl vse tiste, ki so dejali, da je ta postopek posem nesprejemljiv, da žreb odloča. Eh, o takšnem vprašanju, je nesprejemljivo. Parlament bi moral soodločati, pri tem pa svet odloča z žrebom. Poleg tega pa je bila odločitev o tem žrebu povsem nedemokratična. Desetletja smo razpravljali o tem, kako bi naj potekali demokratični postopki v Evropi. Potem pa je sprejet kompromis da bo odločitev sprejeta v svetu z večino in sicer z dvojno večino. In to je zelo smiselno načelo. Torej, vsaka država članica ima en glas, ampak za sprejetje odločitve ni potrebna le večina držav, ampak tudi vrčina državljanov. Tako da eh, bi bile zastopane ustrezno države, hkrati pa bi bila zagotovljena tudi demokracija. Evropska komisija ima pri tem eh, glavno odgovornost in eh, nespremljivo je, da je komisija kot varuhinja pogod sprejela takšno odločitev in je razveljavila to odločitev. Eh, torej, Luksemburg ima potem enako težo kot eh, Italija ali pa Francija in eh, to je izničilo vse, za kar smo si prizadevali v zadnjih letih. In sedaj imajo euroskeptiki vse možnosti, da nas kritizirajo. Dragi svet, draga komisija, to je nespremljivo. In zato bi z velikim veseljem rekel, da če imamo sedaj možnost soodločanja, Eh, da bi potem morali tudi ugotoviti, eh, kam eh, želijo poslanci premestiti to agencijo. Jaz bi podprl premestitev v Strasburg in žal mi je, da so se francozi obnašali tako, kot so se glede tega predloga. Ne želim pa povzročati dodatnih problemov. Potrebujemo uh, ustrezen uh, postopek premestitve in mislim, da moramo sedaj sprejeti odločitev uh, da je bil izbran Amsterdam in poskrbeti moramo za hitro premestitev, tudi z vsemi točkami, ki jih je spostavil Giovanni Lavija, ampak povsem jasno želim povedati, Evropska komisija in Evropski svet morata pred našim glasovanjem izjaviti, da nikoli, nikoli več ne bosta uporabljala takšnega postopka, sicer lahko računata, Eh, z vsem in eh, odgovornost za ta neurejen postopek eh, bosta nosila Evropska komisija in Evropski svet. In mislim, da morate to povedati tudi predsedniku Evropske komisije. To se več nikoli ne sme zgoditi, sicer boste zašli v velike težave. Hvala. Gospa Bonafej. Najlepša hvala gospa predsedujoča, kot eh, organ, ki zastopa evropske državljane in ki se mora zagovarjati pred evropskimi državljani, eh, razumem, eh, da ne moremo enostavno sprejeti postopka, s katerim je bil izbran nov sedež EME. Tega ne bi smeli prepustiti na ključju in žrebu. Kljub temu pa govorimo o agenciji, ki je zelo pomembna za življenje naših državljanov. To je agencija, ki odloča o varnosti zdravil, ki jih eh, uporabljamo in zaradi tega mislim, da bi si zaslužila več spoštovanja. Povsem se strinjam, da je bil ta postopek nesprejemljiv, eh, da ga je potrebno postaviti pod vprašaj in eh, ta agencija je pokazala popolno nesposobnost sprejemanja odločitev v Evropskem parlamentu, ko gre za vprašanja, ki so pomembna za evropske državljane eh, in eh, to koristile tistim, ki menijo, da Evrope dan danes več ne potrebujemo. Tega postopka ne moremo podpreti, s tem se povsem strinjam. Organ, ki zastopa evropske državljane, mora ravno zaradi tega, ker zastopa evropske države, eh, državljane biti vključen in ne na takšen način, kot je to predvideno tukaj. To je zapisano tudi v m, mm, evropskih pogodbah in e, medinstitucionalni sporozum, ki ne daje pristojnosti Evropskemu parlamentu, je preprosto nespremljiv. In še ena točka je, ki, je, eh, ki si zasluži našo eh, pozornost. Tukaj gre za začasno premestitev pred končno premestitvijo. Zanima me, kako bo to vplivalo na mm, finančne sredstva Evropske unije. Poleg tega pa mislim, da potrebujemo tudi gotovost za uh, vse tiste, ki so zaposleni v tej agenciji. Potrebujemo zagotovilo, da bodo roki upoštevani. Pred eh, glasovanjem uh, moramo razmisliti tudi o tem, kako uh, so bile ocenjene različne kandidature in če uh, izbrana država tudi izpolnjuje zaveze, ki jih je podala. Sedaj pa dajem besedo komisiji, gospod Henning iz generalnega sekretarjata. Thank you, madam chair. Henning. Hvala, hvala, Henning Klausem. Rad bi povedal naslednje. Eh, veljavni okvir glede odločanja o sedežu agenciji eh, je tak, da so ga podpisale vse tri agencije, torej so se dogovorile v zvezi s tem, komisija ni tukaj nič usiljevala ali eh, spremenila postopka, ampak v tem veljavnem okviru je vse tako določeno. Komisija ni imela vloge odločanja pri tej odločitvi glede prihodnih sedežev EB in EME. Komisija je samo pomagala državam članicam v tem postopku in uh, to, kar je delala po leti, je uh, Eh, bila ocena 28 eh, možnosti iz, oziroma mo, eh, mnen držav članic, ni pa sama priporočila nobenega sedeža za katerokoli agencijo, ni, ni nasprotovala kriterijem, ki so zapisani v medinstitucionalnem sporazumu. Komisija potem svojo oceno podala državam članicam in države članice so bile povsem proste pri tem, uh, ali bodo upoštevale oceno komisije pri svoji odločitvi ali ne. Torej, zagotovljena je bila vsa ustrezna transparentnost. 31. Eh, julija so bile predložene ponudbe, eh, svet je dal to na svojo spletno stran in komisija je uh, zaključila oceno uh, Eh, vseh teh 28 eh, ponudb in jo tudi takoj istega dne, ko je bila ta ocena sprejeta, jo je dala na spletno stran. Naj se tukaj odzovem tudi na besede gospoda Lavije. Skupni pristop je politično pravno nezavezujoč eh, sporazum, ampak imamo okvir za takšne okoliščine. In komisija je sklenila, da zaradi eh, varnosti pravne gotovosti, zaradi varnosti načrtovanja, torej eh, zato smo podali ta dva predloga, ki ju imate pred seboj. V uredbi o ustanovitvi EBE se omenja London, tako da je obstajala pravna potreba potem, da se poda predlog spremembe in zaradi koherentnosti in za to, da bi bilo vse skupaj pravno jasno, eh, torej da bi bil jasen eh, datum eh, preselitve in da bo to 30. marec leta 2019. Iz razlogov pravne gotovosti in pravne jasnosti je bilo to treba zapisati. Sam ne morem bolj kot uh, takole pokomentirati samega procesa. 28 ponudb je bilo podanih za obe agenciji in eh, glede na to, da je bilo toliko ponudb, lahko eh, to razumete kot uspeh in ne kot eh, neuspeh tega našega postopka. Seveda je treba upoštevati potrebe in pričakovanja osebja in njihovih družin. Zdaj ta postopek eh, poteka dobro in varno. Mi eh, tudi obe agenciji podpiramo, koliko le lahko. Vključeni smo v proces in uh, uredba o osebju to tudi predvideva, eh, pogledali smo, kakšne so možnosti za šolanje, potem se spraševali o financiranju. Glede tega vidika eh, bi vas pa rad eh, napotil na postopek v zvezi s stavbami, ki poteka istočasno, istočasno s tem postopkom preselitve. To obravnavajo v odboru za proračun v parlamentu. Nimam uh, na voljo zadnjih številk, mogoče vas lahko predstavnik EME obvesti o tem, ampak eh, druga preselitev iz začasne stavbe v eh, dokončno stavbo bo izvedena, zato bo poskrbila nizozemska. In vse, kar se tiče EME, je bilo že eh, dogovorjeno komisija pa seveda ne more dati nobenih jamstev, ko gre za zaveze eh, do nekoga drugega, naprimer, oziroma ko gre za zaveze nekoga drugega, eh, zaveze, ki jih je dala nizozemska vlada. Eh, bomo vas pa obveščali še o nadaljevanju tega postopka, ostali bomo v tesnih stikih in že zdaj smo, kolikor se le da, podpirali EMO in EBO pri tem postopku. S tem pa bi tudi zaključil. Hvala.

ima izid referenduma v Veliki Britaniji velike posledice za EMO in da predstavlja veliki izziv za našo agencijo. To so posebne okoliščine, gre za zunani dogodek, eh, ki nam je bil usiljen in zdaj se moramo mi eh, s tem ukvarjati. Že takoj naslednji dan po referendumu smo začeli s pripravljalnim delom. potem je bila sprejeta odločitev o sedežu 20. novembra in od takrat naprej potekajo eh, zelo intenzivni pogovori eh, z nizozemsko vlado glede začasne stavbe, končne stavbe, glede ureditve za osebje in tako naprej. Rad bi poudaril, da bomo 29. marca še v Londonu, 30. marca pa že v Amsterdamu. Ne bo tako preprosto. Mm, veliko načrtovanja bo potrebnega, veliko razprav o tem, kako zagotoviti, da bomo nadaljevali eh, z delom in operacijami v korist pacijentov v Evropi. No, zdaj pa naj se navežem še na vprašanja, ki so jih postavili člani in članice parlamenta. Postopek eh, so podprle eh, vlade in pa predsedniki držav. Zagotovljeno je, da bomo imeli začasno stavbo, če končna stavba 30. marca še ne bo na voljo. Ehm, in eh, tako smo se dogovorili eh, z nizozemsko. Eh, takoj, ko je bila sprejeta odločitev v sedežu, smo začeli obiskovati nizozemsko. Ehm, ugotovili smo, da je veliko možnosti na voljo. Mm, obiskali smo različne možne sedeže, ugotovili smo, da nekateri, eh, nekatere stavbe niso primerne, ker ne morejo zagotoviti kontinuitete dela. Eh, imeli smo tretjo eh, ponudbo potem in zdaj imamo še četrto, ki je najboljša. Ema je izmed teh štirih lahko izbrala samo to zadnjo ponudbo. Zato, ker trenutno ni na voljo nobene druge, ki bi bila boljša in ki bi bolje ustrezala našim potrebam. Upoštevati moramo tudi to, da po januarju 2018 ne bomo uh, uh, mogli imeti pripravljenih uradov uh, do marca 2019. Vedno so nam reč potrebna tudi še določena dela, obnovitvena dela in pa priprava eh, same stavbe. Eh, zaradi vsega tega se bomo morali dvakrat seliti. Torej, eh, ko imate enkrat začasno stavbo, se bo treba najprej preseliti v to začasno stavbo in potem iz začasne stavbe še v končno. Nizozemske oblasti so nam zagotovile in to je bilo tudi zapisano v aneksu, torej v prilogi k memorandumu o razumevanju, kar sta podpisali tudi obe strani, da bo stroške iz začasne v končno stavbo nosila nizozemska in pa tudi namestitev v končno stavbo eh, bo eh, podparla nizozemska, tako da zato ne bo potrebnega evropskega denarja. Ampak taka dvojna selitev predstavlja tudi eh, dodatne izzive, ki spremljajo že vse tiste, ki že obstajajo treba bo testirati IT eh, opremo, audiovizualno opremo na obeh eh, koncih. To pomeni, eh, da bo treba pripraviti tudi načrt za kontinuiteto dela in dobro načrtovati to dvojno selitev. In ta načrt bomo potrebovali poleg drugega načrta o nadaljevanju dela, o katerem že zdaj razmišljamo samo tako bo ta opcija delovala. E, ta opcija zagotavlja samo e, polovico e, prostora, ki ga imamo trenutno na voljo v Londonu. Imeli bomo torej manj pisarn in manj prostorov za sestanke. Mi moramo dati prednost torej vsem dejavnostim ki podpirajo odobritve, nadzor in pa eh, vzdrževanje eh, prostorov, ki so potrebni za naše delo. Nizozemske oblasti so nam obljubile, da bodo poleg konferenčnih prostorov v začasni stavbi zagotovile tudi dodatne sejne sobe v hotelu zraven, kjer bomo lahko imeli tudi vse ostale sestanke in uh, upam, da bodo izpolnili to obljubo. Kar se tiče eh, datuma in ali lahko ta datum še spremenimo ali ne, mi potrebujemo predvsem gotovost. Gotovost pomeni 30. marca 2019. Takrat EMA načrtuje selitev. Do 30. marca 2019 moramo eh, eh, namreč najkasneje zapustiti London. Eh, če uh, bomo ta datum premaknili uh, naprej, bo težko najti ustrezne uh, pisarniške prostore. In glede na razprave, ki smo jih imeli z nizozemsko, je treba spoštovati predvsem uh, datum 1. januar 2019 za začasno stavbo. Tako da začasna stavba mora biti operativna, da se bo EMA lahko uh, s časoma potem preselila od 1. januarja 2019 naprej. Eh, in sicer med 1. januarjem in pa 30. marcem 2019. Če bomo začeli spreminjati datume, bo to povzročilo ne samo težave za delo agencije, ampak bomo ustvarili tudi težave za osebje v agenciji. Eh, osebje že upisuje otroke v šolo, eh, že jemljajo hipoteke in posojila za hiše potem iščejo možnosti za zaposlitev uh, svojih partnerjev. Torej, vse to bi se spremenilo, če bi spremenili datum in mm, datum mora ostati 30. marec. Potem je bilo postavljeno vprašanje tudi glede sporazuma o sedežu. Sporazum o sedežu mora biti podpisan čim prej, to je nujno. Mi smo začeli eh, z razpravami z nizozemskimi oblastmi in želimo jih končati najkasneje do konca marca letos. Tako da bomo začeli potem eh, postopek na ravni nizozemske vlade in nizozemskega parlamenta in tudi našega upravnega odbora. Do konca junija 2018 moramo podpisati ta sporazum. In kar je še bolj pomembno kot časovnica, je vsebina tega sporazuma. Eh, ta situacija nam je bila usiljena, ni tako, kot da bi ustanavljali novo agencijo eh, in da bi pridobivali novo osebje, ampak eh, nam je bilo to usiljeno, zato pričakujemo ustrezno ponudbo od nizozemske oblasti, ki bo upoštevala in dala vsa jamstva, tako da bomo imeli možnost ohraniti osebje in pa kontinuiteto našega dela. Hvala, gospod predsedujoča, upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala, zdaj pa še poročevalec za zaključek. Grazie, grazie tutti colleghi. Najlepša hvala vsem kolegom za podporo in pa za strinjanje. V zaključek te razprave bom spregovoril o nekaterih točkah, ki so bile izpostavljene. Še prav posebej bi rad spregovoril o, o pojasnilih Evropske komisije in pa EME. E. Prva tema je tema skupne izjave. Ta skupna izjava ni navedena v predlogu Evropske komisije, vendar pa je trnu peti številnim poslancem. In ta skupna izjava je pravzaprav uh, razlog za ta celoten postopek. Za skupno izjavo je uh, bila uh, svetu dana pristojnost uh, za izvedbo tega postopka, vendar pa je postopek eh, določil svet sam. To ni bilo predvideno v eh, skupni izjavi. In ta postopek vsekakor ni upošteval teže držav in eh, tudi ni predvideval, da ta postopek izbire pravzaprav sploh ni bil postopek izbire. Kaj ti šlo je za žrib na srečo? ki je odločal o končnem sedežu. In zares sem presenečen, da Evropska komisija ne more dati več informacij o napredku del na začasnem ali pa eh, stalnem sedežu, novem sedežu eh, agencije EMA, kajti to bo vplivalo na celoten postopek. Razumem, da bo nizozemska vlada tista, ki bo eh, izvajala dela in pri tem bo morala upoštevati dane zaveze. Ampak te zaveze bo potrebno eh, nadzorovati, kajti nihče se ne bi smel eh, znajti v situaciji, v kateri bi potem mora ugotoviti, da operativnost agencije ne more biti zagotovljena. Mislim, da se je jasno pokazalo, da je 30. marec indikativen datum preselitve, eh, kot je povedal predstavnik EME. Eh, to sicer ne pomeni, da se bodo 29. marca vsi preselili, vendar. Eh, ne moremo pričakovati, da bi do preselitve prišlo prej. In ob koncu naj povem, da eh, menim, da moramo eh, v Evropskem parlamentu razmisliti o skupni izjavi, kaj ti ne verjamem in pri tem me podpira večina kolegov oziroma vsi kolegi. Ne verjamem, da so to zgolj tehnične odločitve, gre za politične odločitve in zaradi tega je potrebno polnopravno vključiti predstavnike evropskih državljanov, ki so neposredno izvoljeni. In zato sem prepričan, da je potrebno dodati skupni, skupno izjavo uh, glasovanju v Evropskem parlamentu. Le na ta način lahko sprejmemo ustrezno stališče in seveda prosim vse poročevalce v senci, da sodelujejo pri pripravi te izjave. To ne sme biti izjava poročevalca, ampak izjava celotnega parlamenta. Najlepša hvala. Hvala. Eh, zdaj bom povedala še rok za vložitev predlogov sprememb, to je 31. januar ob 11. Zdaj pa gremo naprej na naslednjo točko in to je strah pred cepljenjem in upadanje stopne cepljenosti v Evropi. Gospa Zomr nam bo predstavila to temo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Lahko eh, se eh, veselimo dobrega besedila eh, te resolucije, ki govori o glavnih problemih, o zadržanosti pri cepljenju ter o posledicah le tega. Rad bi, rada bi se zahvalila vsem eh, poročevalcem v Senci in drugim kolegicam in kolegom za dobro sodelovanje. Eh, potrebno je zajeziti eh, povpraševanje. Eh, oziroma zmanjševanje povpraševanja po cepivih in potrebno se je boriti proti zadržanosti eh, pri eh, cepljenju. Eh, vedno uh, več državljanov zavrača pomembna cepljenja in cepljenja spadajo med najboljše preventivne ukrepe, ki so nam na voljo v zdravstvu. Kljub temu, uh, da uh, so programi cepljena vodili v znatno zmanjšanje, če ne že izkoreninjanje bolezni, uh, Eh, ki so v preteklosti ubile eh, veliko eh, ljudi, ljudje danes v cepiva ne verjamejo. In tukaj gre za cepljenja, ki danes sploh več niso potrebna. Morali pa bi zagotoviti, da ta cepljenja ne bodo potrebna tudi v preteklosti, ampak To se ne bo zgodilo, če se bo eh, nadaljevala ta eh, zadržanost eh, in če bomo dovolili vstop teh bolezni od zunaj. Recimo ošpice. Ošpic že leta več ni bilo in to lahko ima velike posledice za. Samo trenutek, ali lahko prosim za tišino v dvorani? Se opravičujem. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Torej, ošpice lahko imajo uh, zelo hude posledice in uh, tudi v Nemčiji kot v drugih uh, evropskih državah so se naenkrat spet pojavile ošpice. In uh, sicer uh, skoraj da zgolj uh, izključno samo pri tistih, ki sploh niso bili cepljeni. Zdi se mi posem neodgovorno, ko starši ne cepijo svojih otrok zaradi tega, ker menijo, ja, se so vsi drugi cepljeni in uh, zaradi tega uh, ni potrebno, da cepim svojega otroka. Odroka. Poleg tega vedno znova slišimo, da naj bi bila eh, cepiva škodljiva zdravju. In to ne drži, kaj ti znanstvene raziskave so dokazali nasprotno. Poleg tega tudi ni res, da je cepljenje zgolj v interesu farmacevtskih družb. Ne, to je v našem skupnem interesu in eh, vedno več imamo tudi priseljencev eh, v Evropski uniji iz različnih držav, ki deloma sploh niso cepljeni ali pa so komaj da cepljeni. Kajti eh, v nekaterih državah je to vprašanje prihodka in tudi vse države na svetu nimajo programa cepljenja. In zaradi tega smo tudi bolj ogroženi in moramo poskrbeti za to, da eh, se eh, bodo ljudje spet odločali za cepljenja in zaradi tega potrebujemo programe ozaveščanja, kajti to je odgovornost eh, naših vlad. Zelo pomembno je, da so ljudje seznanjeni z tem, kako zelo pomembno je cepljenje. In to velja tudi za Nemčijo. Tukaj gre za najpomembnejše eh, infekcijske bolezni. Eh, poleg tega eh, se borimo tudi z veliko odpornostjo bakterij na antibiotike. Eh, in eh, to povzroča eh, veliko število smrti v Evropi in cepiva nam lahko pri tem pomagajo. Države članice morajo pri tem sodelovati, še prav posebej pa morajo hitro pripraviti <coughs> načrt, kaj ti mislim, da je skoraj da že prepasno. Hvala lepa. Now, uh... Hvala. Gospa Gentile je naslednja. Non ve dubbio. Eh. Nobenega dvoma ni, da Eh, zgodovina eh, zagotavlja dobre podatke. Cepljenje eh, je vodilo v izkoreninjenje grozljivih bolezni. To je zagotovo imelo pomemben učinek na življenje ljudi. Vendar pa zgodovina zagotavlja tudi eh, drugačne podatke, ki so ravno tako eh, pomembni in so v določeni meri v nasprotju z temi, ki sem jih ravno kar navedla. V letu 1917 je prišlo, eh, v 2017 je prišlo do nove okužbe z ošpicami v Evropi. 4500 jih je bilo okuženih samo v Italiji. In v uh, veliki večini je šlo tukaj eh, za tiste, ki niso bili cepljeni. To je pokazalo, da je izpostavljenost odvisna tudi od družbenega položaja. Naj navedem nekaj podatkov, eh, ki bodo podprli naše eh, poročilo. V tem odboru, pa tudi v celotnem parlamentu, upam, da se bomo strinjali, kako zelo pomembno je obravnavati to temo v eh, širšem kontekstu. Še prav posebej je potrebno poskrbeti, da bo Evropska komisija prevzela večjo odgovornost in uh, pričela z programom ozaveščanja, uh, ki bo namenjen vsem državam članicam in ki bo osredotočen na vse tiste, ki so najbolj izpostavljeni. tukaj gre predvsem za tiste, eh, ki niso dovolj izobraženi in ki ne verjamejo znanstvenim podatkom o škodi, eh, ki bi jo lahko povzročila cepiva. Potrebno je upoštevati tudi druge argumente. Ta uh, tema je pomembna za nas vseh. Hkrati pa nas vodi v to, da bi morali Evropsko uh, komisijo pozvati, da ne le poskrbi za ozaveščanje o pomembnosti cepiv, ampak tudi, da še bolj podpre raziskave na področju iskanja novih cepiv, zato da eh, bi eh, izkorenili pomembne in eh, boleče bolezni, kot recimo Eh, človeški papiloma virus, ki povzroča eh, rak na, raka na materničnem vratu. Pomembno pa je tudi vzpostaviti sistem eh, cepljenja, ki bi znižal stroške za vsako posamezno državo. To je zelo pomembno za zdravje naših eh, otrok. Naši otroci so naš najpomembnejši eh, človeški kapital in Evropa državljank in eh, državljanov ne more biti tiho, ko gre za to zelo pomembno temo, kar se je pokazalo tudi v preteklem letu. Hvala. Gospod Pjeha je naslednji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 da so cepiva žrtev lastnega uspeha. Zakaj? V 19. stoletju eh, so eh, bila eh, cepiva izumljena, potem so bila zelo popularna, priljubljena v 20. stoletju. Na ta način smo izkorenili zelo pomembne bolezni, kot je recimo polio ali pa mm, kot so ošpice. Eh, sedaj pa eh, se cepljenje zmanjšuje in zaradi tega smo priča novim epidemijam. Recimo eh, ošpic, na te smo skoraj da pozabili zaradi priljubljenih cepljen. V našem osnutku opozarjamo na to, da podatki o cepljenju v državah članicah kažejo, da prihaja do velikega upada cepljenja. Eh, cepiva so izjemno pomembna in eh, so ključnega pomena za zagotavljanje zdravja naših državljanov. Zaradi tega pozivamo Evropsko komisijo in pa države članice, da pripravijo široko zastavljen akcijski načrt in da se ukvarjajo eh, z področjem cepljanja. Odkot ta skeptičnost, ko gre za cepiva? Gre predvsem za to, da imajo naši državljani pogosto povsem napačne informacije o cepljenju. Tukaj gre za kvazi znanstvene informacije, ki pa eh, so povsem napačne in upam, da bo eh, naše delovanje na ravni Evropske unije vodilo v harmonizacijo načrtov eh, za cepljenje v državah članicah. To je ključnega pomena. Najlepša hvala. Thank you. Now, uh, Mrs. Müller, on behalf of Ms. Eh, gospa Müller, v imenu gospe Meissner. Najlepša hvala, rada bi upravičila gospo Meissner, ki je žal zbolela in eh, skupina Alde lahko povsem podpre ta predlog. Tudi mi uh, menimo, da je neizpodbitno, da je. Uh, cepljenje eh, v Evropi trenutno precej nepriljubljeno in eh, mislim, da je to velik eh, problem in lahko se strinjam z poročevalko, da potrebujemo obvezno cepljenje v Evropi. Kajti, če se ogledamo stroške za naš zdravstveni sistem, stroške bolezni, ki izbruhnejo zaradi tega, ker se ljudje ne odločajo za cepljenje, potem lahko vidimo, da gre tukaj za precejšno obremenitev, obremenitev uh, za naš zdravstveni sistem. Eh, poleg tega pa to ogroža tudi življenja. V lanskem letu smo eh, bili temu priča v Italiji. Eh, sama sem ponosna na to, da sta moja vnuka oba cepljena, da starši niso podlegli tem kampanjam zopr cepljenje in torej v skupini Aldi podpiramo ta predlog. Hvala. Gospa Konečna je naslednja, izvolite. Pani predsedkinje, jaz se pridavam. Gospa predsedujoča, rada bi se pridružila tistim, ki so že govorili pred menoj. Ni prvič, da razpravljamo o tej temi, ampak vedno znova se vračamo k temu, kadarkoli pride do izbruha bolezni, kjerkoli v EU in sicer bolezni, za katero smo mislili, da je bila že izkorinjena v Italiji, Romuniji in Nemčiji so do februarja letos oziroma lani uh, zaznali 1500 uh, eh, novih uh, primerov ošpic. Um, torej, stopna imunosti ni več tako dobra. In do tega prihaja zato, ker ljudje ne verjamejo več v cepljenje. Ne zavedajo se tudi nevarnosti nalezljivih bolezni. Ne moramo čakati, da bo umrlo nekaj sto ljudi, preden eh, se bomo odzvali na širjenje ošpic, na primer. Takšna je pač eh, trenutna situacija in moramo reči Bobu Bob. Sama sem tudi mama in zavedam se, da potrebujemo jasne scheme za cepljenje, ki bodo staršem dale eh, dovolj časa in prožnosti. Ampak eh, tako pač je, moramo eh, prenehati z vsemi temi informacijami, kakšne težave lahko povzroči cepljenje. Še vedno nimamo evropske strategije za boj proti virusu HIV, hepatitisu in tuberkulozi. In države članice pozivam naj eh, sprožijo masovno kampanjo ter eh, poskrbijo za akcijske načrte za to, da se bomo borili proti upadu cepljenja ampak eh, zaenkrat eh, se ministri s tem ne ukvarjajo. Poslušajo bolj nevladne organizacije in pa nekaj navdušencev, ki so iz tega naredili posel. Tako se ne bo nič spremenilo. Države članice so odgovorne za to, predvsem one. No? E, ima tudi komisija svoje pristojnosti, ampak mislim, da bi morali najprej pomesti pred svojim pragom. Gospa Auken v imenu gospoda Fronteja. Jeg taler jo delvis på vegne af, af Marco Affronte. Hvala. Gospoda Affronte, jeg nadomeščam danes. Strinjam se z večino tega, kar je bilo povedano. Ampak eh, eni stvari pa nasprotujem. Cepljenje proti eh, ošpicam. Mm. Uh, Eh, difteri in tetanusu, to cepivo je nevarno. In eh, zakaj je toliko nezaupanja? Zato, ker imamo veliko eh, nepravih informacij, lažnih informacij. Določene kampanje so celo prav smešne. še pri ptičji gripi je bila kampanja proti cepljenju. Veliko ljudi umre uh, zaradi nalezljivih bolezni, ampak ne toliko kot zaradi tobaka, naprimer. Če cepimo otroke v starosti od nič do Eh, treh let, mogoče rešimo osem oseb na leto. Eh, mislim, da bi predvsem pri starejših otrocih morali začeti s cepljenjem. Seveda obstajajo problemi, obstajajo tudi problemi z mediji, z lažnimi novicami. To je res in tega ne zanikam in vse to eh, spodkopava zaupanje. Eh, veliko je nezaupanja tudi v cepivo proti ošpicam eh, ali pa proti tetanusu. Mislim, da mogoče bolj kot neko, neke programe cepljenja potrebujemo boj proti tem lažnim informacijam. Treba je reagirati tudi naprimer na uh, uh, virus HPV. Ampak ne moramo imeti kar posplošenega cepljenja. Treba je te bolezni obravnavati na specifičen način. Poleg tega imamo tudi konflikt interesov med različnimi farmacevskimi podjetji. Uh, Eh, to spodkopava zaupanje naših državljanov. Se pa seveda strinjam s poročilom. Jasno je, da moramo podpreti dejstvo, da so cepiva um, zelo pomembna, čeprav niso potrebna splošna cepljenja za vse bolezni. Hvala, gospa Dornano. Hvala, gospa predsedujoča. Sama bi se tudi želela eh, pridružiti um, tej resoluciji, kajti. Uh, Eh, v Evropi obstaja nujno stanje, eh, ljudje so zadržani do cepiv in situacija je po različnih državah različna. Eh, zdi se mi ključnega pomena, da ukrepamo. In treba je zagotoviti ustrezno porazdelitev odgovornosti in sicer med državami članicami in EU. Moramo ohraniti zaupanje javnosti v Eh, cepiva in javno zdravje. Potem 12. Eh, odstavek eh, govori o širjenju nepravih informacij. Moram se pa strinjati s tem, da določena cepiva, da so predraga, čeprav lahko rešujejo življenja. Ehm, govori se tudi o tem, da je treba cepiti migrante, ki prihajajo na evropsko območje. Seveda se strinjam, da so cepiva preprečila epidemije in izkorenila določene bolezni, ki so povzročale številne žrtve. To je res eh, pomembno. Eh, še posebej eh, v luči dejstva, da še zdaj imamo žrtve zaradi ošpic. Zaščita in pa izboljšanje javnega zdravja pa sta v pristojnosti držav članic. Eh, tako pravi pogodba o delovanju Evropske unije. Evropska komisija lahko reagira samo tako, da se odzove in koordinira dejavnosti držav članic. In eh, pravno zavezujoči akti Evropske unije ne morejo zahtevati harmonizacije zakonodajnih eh, in upravnih določb v državah članicah. 19 odstavek tudi pravi, naj si komisija prizadeva za harmonizacijo časovnice cepljenja po različnih državah EU. To se mi zdi težko izvedljivo, zato bom uvedla določene predloge sprememb. Se pa zahvaljujem vsem soporočevalcem oziroma poročevalcem v senci za sodelovanje. Hvala, gospod Gramatikakis. Είναι πράγματι γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί ένα ιδιόμορφο κίνημα. Hvala. Zdaj se je ustvaril trend eh, nasprotovanja cepljenju posod po Evropi. To je povezano tudi s tako imenovanimi fake news, lažnimi novicami. Ampak eh, eh, to je težko nadzorovati, ker je vse skupaj povezano tudi s političnimi vprašanji in občutljivostmi. Države članice ne bodo mogle ukrepati same. Zato potrebujemo dejavnosti tudi na evropski ravni in Evropski parlament eh, mora poslati jasno sporočilo glede nevarnosti necepljenja. Če ljudje menijo, da. Če bi ljudje menili, da ne bi nikoli prišli uh, na Luno, potem tega res ne bi dosegli. Uh, ampak s tem, da se ne cepijo, eh, škodijo tudi drugim. In eh, vidimo eh, zdaj to pri ošpicah. Iz podatkov, ki so na voljo, vidimo, da je bilo 20 tisoč primerov ošpic v Evropi v lanskem letu. Mi smo jih imeli tisoč in dva sta se končala smr smrtjo. Ta problem se lahko še zaustri, če ne bomo pravočasno ukrepali. In zato moramo Evropskemu centru za preprečevanje bolezni dati mandat, da pripravi strategijo za cepljenje. Eh, eh, zdaj imamo namreč že eh, znanstvene dokaze, ki jih potrebujemo. Moramo se boriti proti lažnim novicam. Najpomembnejše pa je, da se ustvarjajo tudi evropski programi za cepljenje predvsem eh, skupin najranljivejših ljudi. In lahko eh, se zgodi, da te bolezni ne bodo v celoti izginile, ampak eh, moramo jih pa vsaj zelo omejiti. Gospa Bonafi. Grazie, presidente. Ma... Mm. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi rada spregovorila o zaskrbljujočih podatkih, ki so uh, bili že omenjeni. Torej, prišlo je do upada cepljenosti v Evropi, kar vodi v uničujoče bolezni eh, ki smo jih skoraj da že izkoreninili. Nažalost je eh, tako, da v Evropi dan danes umiramo od ošpic. Torej se zahvaljujem kolegom, ki so uh, predstavili to resolucijo, s katero se v veliki meri strinjam. Potrebujemo akcijski načrt eh, Evropske unije, še prav uh, posebej zato, da bi vzpostavili uh, usklajen sistem uh, cepljenja v Evropi. Poleg tega pa uh, se je potrebno boriti uh, proti nasprotovanju uh, cepljenju. Zaradi tega moramo obsoditi. Uh, Eh, objavo napačnih informacij, še prav posebej pa ne eh, utemeljenih eh, podatkov o cepljenju. Tudi politiki pogosto vodijo predvolilne kampanje na to temo. In Seveda moramo razumeti, eh, da lahko strah pred cepljenjem ima posledice za življenje otrok. Zaradi tega potrebujemo kampanjo o ozaveščanju. Potrebno je staršem povedati, eh, da če otrok ne bodo cepili, bo eh, to imelo vpliv na celotno družbo in najbolj bodo ogroženi najranljivejši členi družbe. Gospod Demasmakar. Hvala. Gospa predsednica. Cepljenje rešuje življenja, to je dejstvo. In to je ena izmed najbolj učinkovitih javnih politik. No, ampak sedaj imamo vidno več težav. Um, 41 odstotkov ljudi v Franciji se ne strinja z izjavo, da so cepiva varna, torej imamo problem z dozemanjem cepiv na splošno. Eh, celotno poprečje pa je pri 13 odstotkih prevenjene številke. In to je zaskrbljujoč trend, to bo na koncu pomenilo upad precepljenosti in to bo tudi imelo svoje posledice. Če si pogledamo poročilo iz januara 2018, vidimo naslednje. Od začetka leta 2016 smo bili priča izbruhom Ošpic. To je povzročilo 49 eh, smrti po državah članicah. To je zaskrbljujoč trend in mislim, da je prav, da se lotimo tega problema v naši skupnosti. Mislim, da je cepljanje pomemben del splošne politike. V Flandriji smo tukaj kar uspešni na tem področju, smo precepljeni, ampak mislim, da moramo biti še vedno zelo pozorni. Če ni zadosti cepljena, bo to problem in mislim, da moramo povedati, da je to tudi nekakšno zanemarjanje dožnosti. Nekateri pač ne želijo cepiti svojih otrok in moramo se boriti proti temu trendu. Potrebujemo ustrezne koristne informacije, točne informacije in še vedno moramo počevati ozaveščenost. To je ključno. Torej, nasplošno eh, zelo podpiram to resolucijo. Uh, Hvala se da pa komisija, gospod Prats. Eh, generalni direktor iz GD Sante. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod in gospode, najprej hvala parlamentu, da ste dali priložnost komisiji, da komentiramo ta predlog. Zelo na kratko z naše strani. Mislim, da je to zelo aktualna razprava, torej um, mislim, da se je parlament pravilno odločil za to poročilo na lastno obudo. gospa Somor, gospa Čentirin in pa drugi sopročevalci so povedali marsikaj pomembnega, težko to sploh nadgradim, bi pa samo nekaj dodal, marsikdo tega ne ve. Naprimer, pred 4000 leti smo imeli že v mumijah v Egiptu, torej um, znake črnih kos. In potem um, so 500, 500 milijonov ljudi je umrlo um, samo um, zaradi teh bolezni v srednjem veku. Torej, vidimo, da je um, to velik problem in s cepivi smo marsikaj preprečili, marsikaj smo skorili. No, ampak ravno tukaj, po drugi strani Evropi, vidimo, da je vedno več um, teh uh, pomislekov glede cepljenja. Samo dve državi Evropske unije sta dosegli ustrezno stopno precepljenosti, kot to zahtevata Svetovna zdravstvena organizacija in Evropska unija. Torej, situacija je zelo dramatična in jaz vam povem še nekaj iz vedika komisije. Tukaj se nam zdi vsebina dokumenta zelo dobra in še nekaj iz vedika komisije. Eh, ta pokritost cepivem pa eh, tudi necepljenost, to je nekaj, kar je tudi predsednik Juncker eh, omenil v svojem vsebinu govoru ostane nije. I mislim da je prav, da se vedno pogovarjamo z vsemi akterji, pride na koncu podamo končno izjavo komisije, torej se pogovarjamo z parlamentom, tako tudi z vsemi akterji. In sedaj imamo do 15. marca javno posvetovanje, potem bomo pripravili končni predlog. Vmes pa smo tudi organizirali različne sestanke z, z interesnimi uh, eh, stranmi, torej z uh, organizacijami za uh, zdravniki, medicinske sestre in pa torej, lekarne. Prav tako smo vključili tudi različne institucije, naprimer Vaccine Europe in pa druge zdravstvene organizacije. Torej, mislim, da je prav, da se lotimo samih korenin problema. Potem še nekaj, kar so menili še drugi govorci. Mislim, da bo to pomeno vprašanje tudi prihodnosti. Za Evropo je cepljenje zelo pomembno, kajti tukaj gre za nalezljive bolezni. In um, tukaj lahko Evropska unija stori marsikaj, ampak je pa tudi očitno, da države članice tudi imajo ključne pristojnosti za to, kako organizirate svoje sisteme. In cene zdravil, tudi cene cepiv, so nacionalna pristojnost. Prav tako mislim, da je zelo pomembno še nekaj drugega. In prav zato je tudi pomembna ta pobuda parlamenta. Mislim, da bi bilo uh, iluzorno misliti, da lahko problem cepljenja rešimo samo v Evropski komisiji ali pa samo v Evropskih institucijah. To bi bila iluzija. Ne, skupaj moramo delati, skupaj z državami članicami, z drugimi akteri in pa z vsemi Evropskimi institucijami, tudi komisijo. Torej, lahko rečem, da komisija je zavezana temu, da skupaj delamo glede te pobude. In sedaj do aprila naj bi predlagali našo časovnico uh, in tudi priporočilo sveta. Uh, Eh, bomo dobili, torej to bo tudi povezano z politikami Evropske komisije, tako da bomo na koncu vključili vse zainteresirane strani in pa države članice kot prvo. Kajti, kot je gospod Dornano že omenila, tukaj dejansko moramo spoštovati pristojnost države članic. Ja, ampak obe ne morajo tudi doseči rezultate za evropske državljane. Hvala. Thank you. Uh, now I will end. Hvala sedaj pa še rok za predložitev predlogov spomenb. 30. januar do 11. je rok, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Torej, to je pa poročilo o trajnostnem in konkurenčnem evropskem sektorju akvakulture na poti, sedajne stane in prihodnje izzivi. Eh, gospod Gambus je poročevalec, lepo prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Bom predstavil ta osnutek um, poročila glede akvakulturi v Evropi. Um, obravnavam predvsem dva izziva za ta sektor in sicer okoljska trajnost evropske akvakulture po eni strani in pa koristi uh, potrošne iz evropske akvakulture. No, kot vemo, imamo uh, vse več eh, eh, krčenja oceanov oziroma vse več je izkoriščanja morskih virov, ker narašča, eh, naraščajo potrebe po morski hrani. 60 odstotkov tega povpraševanja se zadosti iz tretjih držav, samo 10 odstotkov pa iz akvakulture v Evropi gre za gojene ribe. Eh, in naj povem, da kar se tiče kakovosti in trajnosti, je evropski sektor vodilni v svetu. Mm, če želimo ostati vodilni, pa moramo eh, izkušnje, ki jih imamo v tem sektorju, deliti tudi s sosednjimi državami, da bodo tudi one svoje prakse naredile bolj vzdržne in trajnostne. Zato moramo analizirati eh, to, kako bi pomagali svojim ribičem, svojim ribogojcem in podjetnikom, da bodo ohranili proizvodno na ravni naših standardov, tako kot eh, to določa skupna ribiška politika. Moramo biti tudi sposobni našim potrošnikom razložiti, eh, da tudi potrošna pomaga ohranjati. Eh, ta sektor živ in pa pomaga ohranjati tudi delovna mesta. Eh, proizvodi iz evropske akvakulture eh, v primerjavi z drugimi, kar se tiče standardov kakovosti in pa dobrega počutja živali. Te razlike evropski državljani ne poznajo, ker niso dovolj ozaveščeni. Mm. včasih eh, eh, preprosto dobijo zmrznjene proizvode, eh, kateri kakovost ni najboljša in zato bi morali začeti kampanjo ozaveščanja. Mm. Zdaj bo kmalo obletnica škandala, ki se je zgodil lansko leto, ko so bili umaknjeni proizvodi iz treh držav. Eh, in eh, mislim, da bi ta škandal morali rešiti, ker ni bilo vse jasno. Eh, Evropska komisija bi morala skrbeti za dobro ozaviščenost državljanov in to so ti prvi izzivi, ki jih omenjam v svojem osnutku upam, da bom z drugimi poročevalci v senci lahko dobro sodeloval, zato da ta osnutek še izboljšamo. Eh, vam pa ostajam na razpolago za kakršnakoli mnenja in vprašanja. Hvala. Mr. Dorman. Ja, gospod Dorman. Tak for det, og tak for øh, udkastet til rapporten her. Det, for os er det også vigtigt, at man øh, fokuserer på... Og... Hvala lepa. Seveda je pomembno, da se osredotočimo na to, da užijemo več rib. Eh, veliko rib izvažamo, veliko rib tudi uvažamo iz tretjih držav, na no, potem Norveška, Ferska Topija in pa Islandija, tudi s temi državami pa moramo sodelovati. Pogosto pritiskamo tukaj na proizvajalce. Naprimer na Rusijo ali pa podobno potem pa se pojavlja druga težava. Ampak mislim, da moramo določiti jasne zahteve. Tako da rečemo, da um, lahko važemo več rib v Evropo. Ampak, če pa imamo problematične proizvajalce, kot je to Rusija, pa morajo tudi oni spoštovati naše zahteve in pa standarde. Naprimer, tako da ne bo onesnaženosti vode ali pa kaj takšne, naprimer vode, kjer se gojijo ribe. Ali pa da nasplošno pri ribogojstvu vse ne uh, škodi okolju, vse ne preveč naprimer, druge stare, potem ne smemo dovoliti preveč antibiotikov pri gojenju rib. To je še ena takšna stvar. Pravzaprav antibiotikov sploh ne bi smeli uporabljati, razen če je res, res zelo nujno te uporabljati. Gospa Miller, najlepša hvala za to poročilo. Tudi mi bomo najbrž vložili še nekaj predlogov sprememb, kaj ti menim, da moramo razlikovati med uh, povečanjem uh, količine proizvodnje uh, v akvakulturi in pa uh, med uh, podporo trenutni uh, proizvodnji. Uh, tukaj gre uh, torej za to, da uh, podpremo nove infrastrukturo ali pa ohranimo trenutno. Na Norveškem je to zelo pomemb, skupna industrija uh, in uh, tam poteka nenehen znanstveni nadzor nad uh, gojenjem uh, lososa. Uh, za podnebnimi spremembami pa se selijo tudi uh, ribe in uh, sredozemsko more ima povsem drugačne lasnosti, zaradi tega je potrebno vse skupaj širše oceniti. Smo zato, da poskrbimo za ozaveščanje potrošnikov eh, glede eh, tega, kako zelo pomembno je, eh, da jemo lokalne ribe. Tukaj pa moramo govoriti tudi o sladkovodnih ribah. Na Bavarskem imamo postrvi, recimo, in pa eh, krapa. Eh, in eh, zato se uporablja tudi krma iz lokalnih območij in to je zelo pomembno, zaradi tega je potrebno to obravnavati tudi v sodelovanju z kmetijskimi obrati. Sredstev je na voljo dovolj, vendar pa težave povzročajo eh, plevnilci, kot recimo kormorani eh, in tudi temu se je potrebno posvetiti. Z veseljem bomo podprli to poročilo in vložili tudi nekaj predlogov sprememb. Uh, hvala. Sedaj pa gospa Bojlan. Hvala in hvala lepa tudi prošalcu za delo pri tem mnenju. Pravi, da govorimo o, o trajnostni sektora pa tudi o varovanju okolja ter pa o varnosti hrane. Akvakultura je vedno več in ne moramo odvoriti industriji, da ima samo dobičke um, na škodo okolja ali pa na škodo kakovosti hrane. Zato pozdravljam kampanjo zaveščenosti na celotni evropski ravni, uh, tako da bodo potrošniki vedeli, kakšno hrano dejansko dobijo na svoje krožnike. Glede predlogov sprememb, imamo predloge, um, kjer predlagamo, da imeli torej posvetovanje v skupnosti. Eh, preden se vzpostavijo projekti za akvakulturo na Irskem, eh, imamo predvsej zaostreno situacijo, ker imamo mednarodne korporacije, ki vzpostavljajo projekte na obali eh, in tam lokalni prebivalci sploh ne, nima nobene besede na Lokfalo in pa Donegolu na teh obalah se graditi nove projekte. Treba bolj vključiti lokalne prebivalce. Prav tako potrebujemo ustrezna dovoljenja, ter pa tudi dovoljenja na nacionalni ravni, tako da ne bo monopolov velikih multinacionalk na tem področju. Takšno posvetovanje lahko tudi način, da bomo spremljali stanje okolja, tako da ne bo zlorabe teh obal in pa naravnega okolja. Kot ekologi nas tudi dobro zavedam tega, kakšna škoda za okolje. Ehm, tudi zaradi apokulture to naprimer lahko povzroči veliko škode eh, vrstam, živalskim vrstam, ter pa tudi okolju nasplošno marsikaj odvisno od tipa akvakulture. Naprimer, kdaj um, um, pri losu se naprimer, je škoda hujša kot pa naprimer, pri školkah, pa, torej marsikaj odvisno od akvakulture. Tukaj vidimo pogosto nekatere um, farme za losos, um, tam je bila potem velika škoda tudi za druge vrste rib, ravno zaradi teh ribokovnic lososov. Zato moramo omejiti uh, to širjenje težav um, Torej, ne smemo dopustiti, da se stvari razširijo po drugih območjih in kot rečeno bomo imeli predlog sprememb eh, glede vpliva na morsko okolje in pa prav tako bomo tudi poštevati, kakšne so nevarnosti invazivnih tujih vrst. Hvala. Gospa Ekstern. Thank you, hvala lepa, gospa predsednica. Najprej hvala poročevalcu za to pripravo mnenja. To je zelo pomembno vprašanje in sem vesela, da lahko delamo na tem. Kot prvo, s prvim odstavkom tega predloga mnenja se ne strimo celoti, tam piše, da mora EU povečati proizvodno v sektor akvakulture, obajno pa tudi upoštevati trajnost in pa kakovost. Mi smo bolj za nekaj drugega. Potrebujemo dejansko trajnostno akvakulturo, ki um, je torej podlaga za kakovostno hrano In prav tako je paradoksalno, da se predlaga povečana proizvodnja akvakulture in da je to nujno, če želimo doseči tudi uh, vse standarde glede zahtev evropskega prebivalstva. Um, ampak po drugi strani pa ribe iz morja uporabljamo za um, ribjo moko. Mislim, da moramo tudi misliti več na ribe na morju, torej na njihovo trajnost. Potem naprej, akvakultura v EU. Tukaj moramo tudi spodbujati odgovorno globalno trgovino, naprimer ustrezne okoljske standarde pa zahteve v okviru um, trgovinskih sporozumov med EU in pa tretjimi državami, ko gre za akvakulturo bolj konkretno. Potem naprej še ukrepi, da zagotovimo, da je EU akvakultura dejansko trajnostna in zdržna, tukaj bi omenila več področji. Potrebujemo ustrezno krmo za uh, ribogojnice, potem uh, potrebujemo strežne tehnične standarde in moramo zmanjšati učinke na biotsko raznovrstnost ter tudi zmanjšati uporabo kemikali in posledice tega. Torej najprej krma, akvakultura, ta industrija mora določiti jasne standarde glede izvora te ribje mokne, pa ribjega olja, to mora biti kakovostno. Če tega ne bo, potem je ne mogoče reči, da so proizvodi iz akvakulture dejansko okoljsko trajnostni in vzdržni. Potem sprejete najboljših možnih tehnologij. To je tudi nujen predpogoj, prav tako kot tudi ustrezno spremljanje ter pa sledljivost, tako da ne bo več teh begov. Potem učinki različnih tipov habitatov in akvakultur, kako to vpliva na celotni uh, naravni habitat, to je vse treba proučiti, tako da bomo vedeli, uh, kakšni so vplive akvakulture na širše okolje. Ustrezno lokalno upravljanje ter nekatere omejitve eh, na omenjenih območjih, vse to je treba določiti standardi. Potem naprej, EU politika mora spodbujati akvakulturo, ki omogoča okoljske storitve, kot naprimer obalne lagune, potem različne bazene in uh, ribnike. Obenem pa moramo tudi omogočiti območja za rekreacijo, um, ter um, zmanjšati težave, ki se lahko pojavijo. To je sedaj odlična priložnost za nas, da izpostavimo dobre trajnostne prakse pri akvakulturi. Naprimer um, imamo um, akvakulturo za um, predelavo sistema akvakulture, torej ko se vse ustrezno predela v ciklu. No, ampak je potem tukaj še vedno problem krme praksa ni vzdržna, če ne bomo rešili problema krme, neustrezne krme. Potem pa še uh, uporaba kemikalij in pa neustrezna, neustrezne posledice. Mislimo, da kemikalije lahko povzročijo veliko škodo za zdrav ljudi in pa okolje. Če se v krmi uporabljajo antibiotiki, eh, je to slabo in moramo poiskati druge nadomestne rešitve. Bom uložila predloge sprememb s, teh, s tem v zvezi in moram poskrbeti za to, da bo mnenje Envija glede akvakulture dobro in da bomo določili prioritete, predvsem za okole, javno zdrave ter pa kakovost hrane um, torej, um, in da ne gre samo za večjo proizvodno. Hvala. Hvala sedaj pa uh, gospod Lajna, Evropska komisija. You, chair, the... Hvala, predsednica. Hvala, da ste mi dali možnost, da se odzovem. Pred letom je komisar Vela zastavil vprašanje za um, predstavnike. Eh, znanstvenega mehanizma komisije. Kako torej um, doseči proizvodno, ki bo um, transta, ampak kako poskrbeti tudi za vzdržnost v okolju. Torej, iz študije je bilo razvidno, da um, je prav, da imamo trajnostno ribištvo, ampak um, je bilo jasno tudi to, da je akvakultura zelo dober način za to, da dosežemo ustrezno proizvodno za ne, 10 milijard ljudi v prihodnosti in obenem tudi ohranimo vzdržnost ter pa uh, oceane za naslednje generacije. To je neka smernica. Uh, Ehm, to smo tudi eh, večkrat omenili v naši strategiji za akvakulturo. Akvakultura je pomembna in v Evropsko uniji imamo zelo visoke standarde, skoraj da največje po celotnem svetu in sodelujemo z vsemi državami članicami ter z interesnimi akterji, da odpravimo vire eh, za rast tega sektora akvakulture. Tukaj smo potem pogledali na primer različne postopke za dovoljenje in pa eh, postopke za zmanjševanje upravnega bremena, potem naprej pomorsko prostorsko načrtovanje tudi pomemben eh, tip eh, delovanja. Tukaj lahko gotovimo, kako povečati varnost za naložbenike v akvakulturo, potem konkurenčnost sektora ter pa enaki pogoji za vse, eh, tudi ko gre za uvoz. Vse to je relevantno. Ta politika seveda potem vključuje tudi to akvakulturo v sladkih vodah, to je imenila gospa Miller. Je pa tukaj nekaj pozitivnih novic. Po letih stagnacij smo sedaj vendar bili priča rasti med letom 2014 in 2015, to so zadnje številke in sicer 4 odstotkov, oziroma za 4 odstotke um, v količini pa 8 odstotkov v vrednosti. Akvakultura je dosegla najviše številke, 1,3 milijona ton je končna številka. Vidimo veliko napredka na terenu, države članice so sprejeli zakonodajne akte, ki so specifični za akvakulturo in tudi omogočajo boljši tip dovoljen, prav tako posebne prostorske pomorske načrte, ter ima tudi določene Eh, strukture za upravljanje okolja. Sedaj upravljamo mestni pregled odprte metode koordinacije, to je tip eh, delovanja komisije, ko gre za upravljanje akvakulture in spremljanje te. Potem omenili ste kampanje. Imamo to. Found in the EU je naša kampanja, že par let teče ta kampanja, to je kampanja prikrojena za potrebe držav članic. Lete, lansko leto smo imeli Španijo in leto samo Irsko in pa Hrvaško, ti države bodo se sedaj vodili to kampanjo. No, ampak seveda delovanje na ravni držav ni zadosti. Naslednji teden v petek bomo organizirali seminar v odboru regije, skupaj z njimi, torej z odborom regije, da bi podarili pomen regij v akvakulturi. In, kot ste nekateri omenili, tudi lokalni razvoj je zelo relevanten, tudi to je pomemben del akvakulture. Torej, da je ta bliže lokalnem prebivalstvu. Veliko je pozitivnih zgledov in, naprimer, Evropski sklad za ribištvo pomaga lokalnim skupnostim preko različnih projektov za lokalni razvoj in pa različnih skupin. Novembra smo imeli prvi seminar tega tipa o akvakulturi, sicer v Nemčiji, blizu Kapa in oni imajo integriran sistem delovanja in tudi želijo ohraniti naravo, eh, ter tudi krajino eh, so ohranili več 100 eh, tisoč let. Torej, to zelo cenimo in to želimo sedaj promovirati tudi v prihodnosti. Pa še nekaj. Eno je tradicija, drugo pa je inovativnost in potrebe po naložbah. Sedaj Eh, ste imeli te zaprte eh, kroge. In seveda potrebujemo ustrezne raziskave, pa tudi neposredne eh, naložbe, potrebujemo inovativne pristope za proizvodno hrane iz morja oziroma iz vode. Torej, potrebujemo boje, trajnost in kakovost hrane. Ti zaprti um, krogi torej, um, ne vsebujejo veliko vode in to lahko tudi uporabljamo v različnih državah, torej tudi v državah v razvoju, ker ni zadosti vode na splošno. Potem naprej. Um, Modro gospodarstvo, tudi tukaj vidimo marsikaj, naprimer ni vse um, torej samo v ribah, v školjkah, imamo tudi tukaj alge, mikroalge in sedaj imamo še novo um, modro gospodarstvo to leto, ker bomo ugotovili, kako bolj integrirati ta sektor v širše gospodarstvo, torej kako povezati more in gospodarstvo. In potem še nekaj. Uh, Potem imamo tudi naložbeno platformo za modro gospodarstvo, tudi to se da vzpostavljamo, tako da bo več naložb v tem sektorju in to je vse. Hvala. Gospod Gambus, prosim za zaključek. Mm, <clears throat> Hvala. Samo na kratko bi se zahvalil vsem za prispevke. Mislim, da imamo skupni imenovalec. Eh, in sicer. Se strinjamo, da gre za pomembno vprašanje. Politiko akvakulture moramo osredotočiti tako, da bomo imeli pred očmi učinek, ki ga ima na lokalno prebivalstvo. Trenutna politika akvakulture je, je povezana s trajnostjo. Uh, In tako mora biti še naprej, povezati jo moramo s krožnim gospodarstvom in trajnostjo ter kakovostjo. Eh, potem je treba pri tem sodelovati z lokalno in regionalno eh, ravnjo. Ne govorimo toliko o tem, da je treba povečati proizvodnjo. Eh, in sicer po nekih, če posplošim, po podjetniških kriterijih ne gre toliko za to. Bolje treba pomagati eh, ta sektor narediti še bolj trajnosten. Eh, akvakultura v sladki vodi je tudi pomembna in povsem se strinjam s tem, kar so kolegi povedali o tem, kolegica Müller predvsem. Mm nekdo iz eh, sredozemske države lahko pozabi na to, da obstaja tudi ribogojstvo v sladki vodi. Tako kot včasih na eh, severu eh, pozabljajo na to, kakšna vročina je v sredozemlju, naprimer. Ehm, zato sem hvaležen za, tudi za te pripombe, torej sladkovodna akvakultura. Tega ne bom pozabil, hvala, da ste me spomnili na to. Uh, Vse vaše pripombe bom upošteval, še enkrat se vam za nje zahvaljujem in uh, veselim se že skupne priprave in obravnave predlogov sprememb. Hvala. Zdaj pa še nov rok za predlog sprememb. 31. januar 2012 je nov datum, sedaj pa naprej. Naslednja točka. No pa še enkrat, ob 11.15 uh, eh, pride sem blokarski minister za zdravje. Torej, sedaj pa naslednja točka izvajanje instrumentov SKP za mlade kredovalce v EU po reformi iz leta 2013. Gospa pročevalka, Maginez, lepo prosim. Hvala lepa. Vem, eh, ni veliko časa. Eh, moje pročilo je kratko internato, pa samo šest odstavkov. Eh, torej, vemo, da potrebujemo novo generacijo mladih kmetov marsikot visno države članice, ampak naj splošne cilje je to, da dosežemo da, to, da bo teh mladih metov več. Torej, tukaj želimo gotoviti um, to, kako prikrojiti uh, SKP mladim metom. Predvsem moramo imeti mladi kmeti ustrezne veščine, ter pa znanje, ter pa tehnike, da podpirajo trajnostno kmetijstvo. Torej, usposabljanje, veščine so zelo pomembne. Potem um, ključni odstavek je odstavek 5. Tukaj govora o tem, da potrebujemo sklenost med evropsko razsežnostjo in pa državami članicami. Torej, kaj ti lahko, države članice lahko storijo, um, naprimer na področju davčne zakonodaje, tako da bo um, um lažja strategija zadovoljevanja oziroma um, da bo boljši prehod med generacijami. In potem še na koncu zadnji odstavek, tukaj pa je govora o celostnem pristopu, torej da bi mogoče lažji dostop do zemlišč za mlade kmete, pa tudi da jim omogočimo dostop do lažjega financiranja ter pa do svetovalnih sistema ter pa storitev. In še, eh, torej, če živi na podeželju, bi morali imeti enake storitve na voljo kot tisti v mestu. Tu gre naprimer za zdravstvene ali pa druge storitve. Torej, svet me zanimajo komentarji kolegov. To je naš mnenje za Agri in zelo spremljam, kaj se dogaja v tem odboru v Agriju. Ampak za komisijo je ta dosje prioriteta, tudi mislim za države članice. In na tej točki lahko zaključim svoje pripombe, gospa predsednica, in se veselim tudi pripomb drugih kolegov. Hvala. Much, um, now, Hvala, gospa Gentile. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čisto na kratko. Tema, o kateri razpravljamo, eh, je zelo pomembna tema, če pomislimo na Evropo, ki želi eh, rasti in se razvijati na trajnosten način, hkrati pa tudi na vključujoč način. Gre za eh, temo novih generacij kmetijskih obratov, ki bi jih naj vzpodbujali in gre tudi za nove instrumente, ki naj bi jih dali na voljo mladim eh, kmetom. Na ta način uh, bi vzpostavili nov uh, poklicni okvir uh, in nove možnosti uh, za neodvisnost. Evropska unija lahko gradi na tej ideji in lahko poskrbi eh, za tudi ustrezna poklicna izobraževanja v tej smeri. Kmetijstvo postaja eh, zmeraj bolj inovativno in eh, tehnologija se razvija vedno hitreje. Torej potrebujemo sposobne kmete, ki bodo neke vrste menedžeri lastne kmetije. Številne spremembe smo uvedli z uredbo Omnibus in to eh, naj bi omogočilo lažji dostop do posojil, do finančnih instrumentov. Mogoče bi morali predviditi eh, tudi instrumente za oblažitev eh, morebitnih kriz na kmetijskem trgu. Potrebno je graditi na novih spretnostih, na eh, novih eh, protagonistih eh, in potrebujemo moderno vizijo kmetijstva. Pri tem pa se moramo izogniti napakam iz preteklosti. Zagotovo eh, moderna vizija v središču ne more imeti zgolj eh, podjetja eh, kot enote, ampak se mora osredotočiti na sodelovanje večjega števila deležnikov. Hvala lepa. Hvala, gospod Dornan. Hvala lepa. Hvala, gospod Maginas, za ta predlog mnenja. Seveda vedno več neravnoteži med podačarjem pa mesti želimo, da bo naša družba še vedno um, bolj povezana in zato potrebujemo bolj pravično ravnotežje. Kako to doseči? Podeželje, trepa kmetje. Uh, torej, ne smejo imeti preveč iniciativ, da zapuščajo podeželje in da odhajajo mesta. Zato potrebujemo boljše pokoje za podeželje, torej potrebujemo boljše tehnologije za kmete in pa za podeželje mladi kmete se da res vedno bolj pogosto upravljati sodobne tehnologije. In to lahko dosežemo, torej, um, predvsem zaradi informacijske tehnologije. Mislim, da na takšen način lahko poskrbimo za to, da imajo vsi podobna standarda, torej tisti na podeželju in v mestu. Torej, ja, seveda, dobro je lepo živeti na podeželju, ampak eh, tem ljudem je tudi mogočiti dostop do tehnologij in do interneta. Potem naprej, um, ja, um, spoštovanje okolja je ključno, um, ampak potrebno tudi enake pogoje za države članice, tako da ne bo dodatnih težav za te ljudi. Betrekt Anteil der 65-jährigen Landwirte v polovici Evrope znaša delež eh, kmetov, eh, ki so eh, starejši od 75 let, 30 odstotkov. V Nemčiji je sta odstotek 7 odstotkov. In zaradi tega im, in razlog za to je ta, da imamo ugodna posojila za mlade kmete. Drugi razlog pa je, Eh, socialno varstvo. Zelo pomembno je, da uh, vzgojimo novo generacijo z drugačnim pristopom uh, in uh, tej novi generaciji moramo omogočiti, da uh, vodi uh, kmetije. pogosto se na kmetijstvo gleda negativno, zdi se, da je to poklic za starejše in eh, proti temu se moramo boriti, poleg tega pa se moramo boriti tudi za nadaljno eh, izobraževanje eh, mladih. Mislim, da eh, moramo eh, kmetijstvo predstaviti kot pozitiven poklic, na ta način bomo tudi izboljšali eh, zanimanje za eh, ta poklic. Eh, družinske kmetije niso eh, nikoli predmet kritik, kajti če je kmetija v lasti družine, se na to takoj gleda pozitivno. Hvala lepa za to poročilo, Merit, in podala bom tudi nekaj predlogov spremem. Hvala. Gospod Hosling. Äh, Najlepša hvala, tudi jaz bi se rad zahvalil Merit McGuinness kratko moram dodati tudi, da bomo lahko mladim zagotovili perspektivo le, če eh, bodo eh, lahko imeli prihodek, ki jim bo omogočil eh, preživeti. Prihodki kmetov so pod povprečjem drugih področji. Eh, tako da ne moremo perspektive zagotoviti zgolj eh, z izboljšanjem spodbud, ampak tudi z zagotovitvijo dolgoročne perspektive. Omogočiti moramo življenje eh, na podeželskem območju in to je zelo pomembno. Zato tudi razvoj podeželja spada k obsežni kmetijski politiki če želimo dovolj eh, mladih eh, kmetov v prihodnosti, pa se moramo opreti eh, tudi na izobraževanje. Potrebujemo okrepljeno trajnost, posvetiti se moramo ekološkemu kmetovanju. Preveč se še osredotočamo na tehnike proizvodnje, namesto da bi se osredotočili na širše zastavljeno kmetijstvo najpomembnejši kriterij pa je predstavila že Merit McGuinness eh, in sicer eh, gre eh, za dostop do tega poklica za mlade kmete. Vse skupaj je postalo zelo drago in če ne bomo poskrbeli za ustrezen program, mladi kmetje sploh več ne bodo vstopali na trg te delovne sile. To je zelo pomembno. Poleg tega pa se ne smemo uh, tako močno opirati na uh, to starostno mejo. Eh, ne smemo določati omejitev eh, za eh, kmete, starostnih omejitev. Kdorkoli se želi ukvarjati z kmetijstvom, eh, mora imeti to možnost, kajti to prinaša samo prednosti za nas. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa komisija, gospod Basko. Thank you very much, eh, Mrs. Chairman. Hvala, predsednica. Evropska komisija podpira, pozdravlja to poročilo in hvala lepa tudi za te prispevke uh, tega odbora za končno poročilo z odbora Agri. Kot, kot to veste. 19. novembra um, je komisija sprejela sporočilo o hrani in pa kmetovanju. V tem sporočilu smo spostavili pomen obnove generacije. Komisija je tudi jasno podarila, tudi komisar Hogan je to večkrat dejal, da obnova generacije ter torej pa podpora za mlade kmete so ključni elementi prihodnosti SKP. še nekaj pomega bi rad izpostavil, ker je tudi zapisano v našem sporočilu. In sicer ta prehod na bolj trajnostni kmetijski sistem mora potekati z roko roki z obnovo človeškega kapitala, torej um, ljudi. Um, potrebujemo ta prenos znanja. Torej, kupičimo novo znanje. Ja, to je eno uh, obenem pa tudi potrebujemo ustrezne tehnologije z, in obenem tudi obnovo generacij. Ampak vse to je možno samo, če bodo ljudje ostali na podeželju, oziroma da bodo novi ljudje prihali ali pa eh, da bodo mladi ostali na podeželju. Samo to je možno. In tukaj so dokazi predvsej jasni. Mladi kmetje so zainteresirani za upravo novih tehnologij in so tudi bolj naklonjeni uh, eh, okolju. Torej, mislim, da je vse med seboj napovezano. Um, in z tega vidika je pozitivno, da je ta odbor začel razmišljati o teh vprašanjih. Pa še nekaj za konec, dve pomembni točki. Kot prvo, v trenutni politiki SKP že imamo nekatere orodja za podporo mladih kmetov, ampak se prav splošno tudi strinjamo, da bi morala biti ta orodja bolj učinkovita. To je tudi jasno zapisano na našem sporočilu komisije in pozdravljamo tudi zamisli Evropskega parlamenta, tako da bomo videli, kako bodo ti mehanizmi postali bolj učinkoviti in da so prikrojeni posebnim potrebam mladih kmetov. In še zadnji dejavnik, ki je tudi lepo odražen v tem poročilu in tudi v našem sporočilu komisije. Torej, torej marsikaj lahko naredimo na ravni Evropske unije. Ja, ampak je pa treba tudi poštevati to, da so tukaj pomembni še drugi elementi eh, za mlade kmete in ti so dorečeni na ravni držav članic. Naprimer, upravne zemlišč, uredba za zemlišče ali pa obdočevanje, zakon o dedovanju, teritorijalno načrtovanje. Vse to so ključni elementi, ki lahko pomenijo ovire za vstop v sektor. Seveda, odločitve so sprejete na nacionalni in pa regionalni ravni v tem primeru. In to je treba poštevati. Zato tukaj pozdravljamo predlog parlamenta, ki je tudi v skladu z načelom iz našega sporočila komisije. Namreč moramo storiti več za to, da dosežemo večjo doslednost med delovanjem na ravni Evropske unije in pa na nacionalni ravni. Splošni pristop, ki ga predlagamo za prihajajočo SKP, je naslednji. Tukaj bomo poskušali poskati bolj ciljno usmerjen sistem za podporo kmetijskih skupnosti, obenem pa bomo tudi priznali načelo subsidijarosti ter pa vlogo držav članic. To je ustrezno roteže in potem moramo poštivati specifične potrebe posamečnih ozemlji. In to je, mislim, dober model za naprej, tako da bomo tudi spodbudili to obnovo generacij. In tako da bodo mladi kmetje lahko torej, preskočili te ovire, eh, s katerimi se soočajo, ko stopajo v ta sektor. Hvala lepa, gospa Mankines. Thank you. Uh hvala, hvala kolegom za zelo konstruktivne komentarje eh, pri tej pomembni temi. Gospod Hosling, omenili ste to, da je preveč govora o eh, proizvodnji, pa da ni zelo se govora o trajnosti. Gledajte, v prvem odstavku govorimo o tem, kar ste omenili vi, ampak seveda lahko tudi podate svoje predloge spremem k temu besedilu, kajti vsi želimo iti v podobno smer, se mi zdi. Potem pa še nekaj, kar potrebuje večjo prepoznavnost v poročilu. Mlade ženske, kot tudi moški. Če rečemo mladi kmetje, potem marsikdo misli, to so moški. No, ampak gledajte, naprimer, danes imamo na Irskem tudi srečanje žensk na podeželju. Um, te um, mlade ženske se srečujejo in razmišljajo o svoji prihodnosti v kmetijstvu to se dogaja na Irskem. In nasplošno se veliko krat pogovarjam s kmeti. In kot pravi komisija, ja, mladi so bolj pripravljeni na sprejetje novih tehnologij in tudi bolj poštevajo okoljsko razsežnost. Ženski pa potem vnaša še drugo razsežnost in to moramo tudi odraziti v tem poročilu. Pa še nekaj. Rigidni sistemi podpore za mlade kmete. Eh, tukaj mislim, da imamo pogosto diskriminacijo na podlagi uh, Eh, starosti, pa še nekaj, marsikdo izgubi zaradi takšne uporabe sistema in to je problem, to moramo tudi popraviti in odraziti v poročilu. Potem pa še drug krok vprašanj in pripomb. Prihodnost SKP, bila sem na tehničnem srečanju, ravno nekaj časa nazaj, šlo je eh, za to sporočilo, ki ga je prej predstavila komisija. In res, kolegi, pogledajte to, kajti mislim, da je usmeritev dobra, sedaj približno razumem, zakaj gre tukaj bi se sretočili ne toliko na skladnost, ampak na rezultate. Tako da ne bi rekli kmetom, gledaj, tega in tega ne morete, ne smete narediti. Ampak ne, samo rečemo, prosim, uh, lahko dosežete te rezultate. To je torej bo, bolj pozitiven pristop. In mislim, da če se bom sretočil na mlade kmete v prihodnosti, je tukaj pomembno, da se država mogoče fleksibilnost, da se potem ti odločijo, ali je treba storiti več ali manj za te kmete. Kajti po državah obstajajo razlike. In potem lahko razmišljamo o tem, kaj lahko storimo na ravni Evropske unije, da pomagamo državam članicam. Se veselim predlogov kolegov. Mislim, da je um, obrajstih um, uh, naslednji četrtek rok za vložitev predlogov sprememb. Um, kaj je predsedujoča, mislim, da je naš uh, prispevek zelo pomemben tudi za odbor Agri in uh, se veselim dodatnega sodelovanja tudi s poročevalcem Senci. Hvala. Hvala. Ja, prvi februar ob 11. je rok za predložitev predlogov sprememb. Sedaj bomo pozdravili ministra čez nekaj minut. <clears throat> Yes. Uh, let me say hello to the minister. Welcome for coming here. Uh, Pozdravljam gospoda ministra. Veseli nas, da ste prišli in da bomo imeli razpravo. Zdaj vam pa kar predajam besedo. Izvolite. Uvažajemi dami in gospoda, členove na Evropski parlament. Spoštovani člani in članice Evropskega parlamenta. Hvala, ker se zanimate za eh, prednostne naloge bolgarskega predsedstva na področju zdravja. V veliko čast mi je, da vam lahko predstavim naš program eh, tukaj v odboru in vi v odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Bolgarija prevzema predsedovanje svetu v pomembnem trenutku za Evropsko unijo. Prihodni razvoj Evropske unije je odvisen od rezultata pri razpravah, ki bodo potekale v naslednjih mesecih. In zato, da bomo izbrali pravo pot, eh, moramo vsi skupaj pregledati dosežke, izzive in napake iz preteklosti, tako da si bomo zarisali novo pot v prihodne, po kateri bomo hodili skupaj. Za Bolgarijo je zelo pomembno, da Evropska unija ohrani svojo enotnost. Evropa mora biti združena in močna. Naš moto, moto našega predsedstva je skupaj smo močnejši in eh, gradili bomo na eh, konsenzu, na kompromisu in sodelovanju mi eh, si prizadevamo za Evropsko unijo, kjer bo gospodarska rast orodje za doseganje socialne enakosti in blaginje za državljane v vseh državah članicah. Delali bomo za Evropo varnosti, stabilnosti in solidarnosti. Zagotavljali bomo mir za državljane in za naše sosede. Danes bom predstavil naše prednostne naloge na področju zdravja in odgovoril tudi na vsa vprašanja, ki jih boste morda imeli. V naslednjih mesecih bomo imeli razprave o prihodnem financiranju Evropske unije in pa ključnih področji sodelovanja. Enotna Evropa eh, je eh, taka, da si je ne moremo predstavljati brez eh, zdravja, izobraževanja in skupnih vrednot, ne glede na razlike v državah članicah je sodelovanje na teh eh, področjih na evropski ravni nujno. Eh, ni potreba, potrebno vsega harmonizirati, ampak eh, ljudje čutijo v vsakodnevnem življenju učinke evropskega sodelovanja. In na katerih področjih je bila Evropa do zdaj dejavna? Na evropski ravni imamo uh, zakonodajni okvir za prost pretok uh, eh, pacijentov po Evropi, to je direktiva 2014-24 EU. E eh, glede izvajanja pravic pacijentov v čezmejnem zdravstvu. Z aktivno podporo komisije smo vzpostavili mrežo visoko specializiranih zdravstvenih centrov, eh, to je tako imenovana Evropska referenčna mreža. Eh, in sicer se tam koordinira eh, strokovno znanje vseh nacionalnih agencij za zdravila. To koordinira Evropska medicinska agencija oziroma Agencija za zdravila, ki dela na tem, da spodbuja tudi inovativna zdravila, ki so preverjene kakovosti, varnosti in učinkovitosti in izvaja tudi farmakovigilanco. S tem je povezana uredba številka 726 skozi 2004. Potem uh, imamo tudi uredbo o um, tržnih odobritvah za farmacevtske proizvode, za klinične preskuse. To je uredba 500. 36 skozi 2014, potem o medicinskih eh, napravah eh, in pripomočkih za eh, diagnostiko in vitro. O tem govori uredba 2017 skozi 745 in 2017 skozi 746. Imamo tudi okvir za uh, tkiva, organe in celice, za uh, darovanje organov in pa presaditve. Imamo veliko priložnosti za prost pretok eh, zdravstvenih delavcev in pacijentov in za izmenjavo informacij. Imamo tudi mehanizem za eh, skupni koordiniran odziv strani vseh držav članic za nadzor eh, nad prenosljivostjo nalezljivih bolezni. Seveda pa pri tem izhajamo tudi strokovnega znanja na nacionalni ravni in zato je ključnega pomena, da se spodbuja to strokovno znanje, in da se države vključijo v sodelovanje, da se to sodelovanje spodbuja in pa komunikacija med državami članicami se mora spodbujati zato, da se zagotovi dobro delovanje zdravstvenega sistema za naše državljane. E, imamo resolucije Evropskega parlamenta in sklepe sveta, ki vsi poudarjajo pomen boja proti nalezljivim in nenalezljivim e, kroničnim bolezni, potem eh, govorimo o preprečevanju kardiovaskularnih eh, bolezni in tako naprej. Treba se ukvarjati tudi z dejavniki tveganja, z eh, nezdravo hrano, tobakom, alkoholom. In to spet zahteva sodelovanje na evropski ravni. Eh, vsa politična sporočila v priporočilih in sklepih sveta, v resoluciji parlamenta, vse to eh, daje močan zagon pobudam na evropski in pa na nacionalni ravni. Razprave na evropski ravni so zelo pomembne, kot je pomembna tudi priložnost, eh, da si izmenjamo dobre prakse in znanje. Treba izkoristiti znanje vseh držav članic. glede zdravstvenih praks in pa zdravstvenih sistemov. Večletni zdravstveni program eh, dobro prispeva k sodelovanju, izkazal se je kot dobro orodje za podporo pobudam na področju zdravja. Izvajanje vsake take pobude in zakonodajnega akta, vključno z akti na evropski ravni, eh, zahteva to, da tisti, ki jih izvajajo, niso samo vključeni v proces, ampak eh, da imajo tudi vodilno vlogo. Mm, zdravje oziroma zdravstveno varstvo eh, prinaša evropsko dodano vrednost in to lahko čutijo vsi državljani. Evropska unija pa si prizadeva tudi za več konkurenčnosti in inovacij. Evropske zdravstvene pobude eh, morajo biti spodbojene ne samo strani industrije oziroma Eh, zaradi industrije same, ampak predvsem zaradi tega, da se spodbuja javno zdravje. Karkoli pride na trg, bodi si so to zdravila, hrana ali kaj drugega, se moramo pri tem zavedati učinkov na človekovo zdravje, kajti sicer bomo izgubili nekaj, kar je najdragocenejše in sicer zaupanje ljudi v sistem. Eh, visoka stopna zdravstvenega varstva je tudi zapisana v pogodbi in sicer v členu 114 pogodbe o delovanju Evropske unije. In to je treba upoštevati vedno, ko pride do pobude na notranjem trgu. K temu smo zavezani vsi, komisija, parlament in svet. To je ta kontekst, v katerem smo mi načrtovali naše eh, prednostne naloge na področju zdravja. To smo naredili eh, z zavedanjem, kakšen je kontekst in v tem kontekstu bomo tudi vodili razprave v naslednjih šestih mesecih. Eh, predvsem dve politično pomembni temi smo si izbrali za eh, prednostni naloge in sicer eh, zdrava prehrana za otroke in pa potreba po tem, da zagotovimo učinkovite farmacevtske proizvode po dostopnih cenah. Zdrava hrana za otroke je tema, ki je zelo pomembna. Eh, pomembna je tudi za prihodnost Evrope, kajti prihodnost konkurenčne Evrope je taka, da si ne moremo predstavljati brez zdrave in dobro izobražene mlade generacije. Eh, seveda eh, je pomemben ta povdarek na zdravi prehrani za otroke. Eh, prehrana je vedno ključni eh, dejavnik, eh, kaj ti nezdrava hrana vodi v širjenje kroničnih bolezni tako v Evropi kot po svetu. Načrtujemo različne razprave glede prehranskih navad in prehranjevanja ter učinkov prehrane na otroški fizični in psihični razvoj. Govorili bomo o hrani, ki ni samo varna, ampak tudi zdrava. Govorili bomo o trženju hrane za otroke, o tradicionalnih načinih prehranjevanja v Evropi in o potrebi, da se ohrani prehranska raznolikost. Zdravje otrok je naložba v zdravo prebivalstvo in zdravo delovno silo. Mislim, da bo ta razprava okrepila zdravstveno perspektivo v razpravi o hrani in prehranjevanju, tudi kar se tiče prihodne skupne kmetijske politike. Preventivna politika je odvisna od eh, tega, kaj je na voljo na trgu in eh, eh, kakšna hrana se zagotavlja. Ta hrana mora biti zdrava in dostopna. In to je prednostna naloga, kjer morata kmetijstvo in zdravstvo sodelovati. Ehm, načrtujemo strokovno konferenco 6. februarja v Sofiji in pa tudi razprave v svetu 22. junija. Naša druga prioriteta pa je tudi vse pomembnejša in sicer smo osredotočili na farmacevtske proizvode, predvsem na dva vidika, na učinkovitost zdravljenja in na eh, stroškovno učinkovitost eh, javne porabe. Evropa je dokazala, da trenuten upravni okvir podpira inovacije in hkrati zagotavlja varnost pacijentov. Treba je ohraniti to ravnovesje, da nam bodo pacijenti še naprej zaupali. In zato mora zdravstveni vidik biti eh, v srčiki vseh naših razprav o farmacevskih proizvodih. In ni sprejemljivo, da trg, še posebej notranji trg EU, služi kot eh, izgovor za različne probleme in krize v uh, zdravstveni industriji. Imeli bomo razpravo o kakovostnem zdravstvenem varstvu, o kakovostnem zdravljenju, ki temeli na učinkovitih terapijah in tudi o dostopnosti eh, medicinskih eh, proizvodov. To bomo obravnavali na strokovni konferenci 6. marca v Sofiji in imeli tudi razpravo na neformalnem svetu zdravstvenih ministrov, ki bo potekala 22. in 23. aprila. Mislim, da so te teme zelo pomembne ne samo za, minister, za ministre za zdravje, ampak tudi za Evropski parlament. Predstavljam si, eh, da se Evropski parlament zelo zanima za eh, zakonodajne pobude sveta. Mi bomo dali prednost eh, Eh, edinemu zakonodajnemu dosegu, ki je trenutno na mizi na področju zdravja in sicer gre za mandmaje k uredbi EMA, to je uredba 726 skozi 2004. Imeli smo že oziroma začeli smo že s trialogi, prvo tako srečanje je bilo eh, zelo plodno. In obstaja možnost, da bomo to razpravo zaključili tekom našega predsedovanja. Ta dosje je del tako imenovanega veterinarskega svežna in upam, da bomo dosegli napredek eh, pri celotnem dosjeju in eh, da bomo eh, uspeli najti kompromis z Evropskim parlamentom. Komisija pravi, da bo verjetno prišlo do novega zakonodajnega predloga na področju zdravstvenih tehnologij in pa na področju pobude glede cepljenja. Eh, če se bo to zgodilo, bo Bolgarija tudi predstavila predloge v svetu in začela eh, z razpravo o njih. Kakovostna zakonodaja je tisto, kar je za nas najbolj pomembno. In vi, ki tudi sodelujete v zakonodajnem procesu, vas eh, pozivam, da vodite konstruktivne razprave na podlagi konkretnih določb, ki se predlagajo to, da bi imeli razprave na podlagi nekih eh, splošnih predstav, ni sprejemljivo. Moramo pa upoštevati tudi razprave na nacionalni ravni eh, in pa eh, same odzive držav članic in njihovih strokovnjakov. Za nas bo izhodiščna točka to, da zagotovimo močen položaj zdravstvenega varstva v Evropi. In te razprave so ključnega pomena za prihodnost Evropske unije. Upam, da lahko računamo na vašo podporo v naslednjih šestih mesecih. Hvala. Hvala, gospod minister. Hvala, da ste prišli in z nami začeli razpravo. Zdaj pa bomo začeli s prvim krogom vprašanj. Besedo dobi Peter Lize. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa ministru za predstavitev. Rad bi eh, spregovoril o dveh točkah, eh, ki ste omenili tudi v vašem uvodu. Eh, potem pa bi rad dodal še eno točko. Najprej, kar zadevo EMO, smo imeli danes, danes dopovdne razpravo. Mm in eh, bili smo zelo razburjeni glede načina, eh, kako je bila sprejeta odločitev glede eh, sedeža Eme. Vseeno, zdaj ne želim dodatne razprave o sedežu, sprejeti bo potrebno Amsterdam, ampak svet mora dati pojasnilo oziroma izjavo, da se takšen postopek, kjer žreb odloča o nečem tako pomembnem, da se tak eh, postopek ne bo nikoli več eh, ponovil. Upam, da o tem več ne bomo nikoli uh, govorili. In uh, mislim, da so vaši sodelavci spremljali razpravo danes uh, do povdne, zato mislim, da uh, razumete, da bo potrebno pripraviti izjavo. Rad bi Eh, da sprejmete tudi močnejše eh, zaveze glede predloga, ki naj bi bil predložen 31. januarja. Potrebujemo zares konkretne, konkretne eh, predloge. V prvi polovici tega leta ne bomo dosegli končnega sporazuma, ampak delovna skupina sveta bi morala pričeti delati veterinarska uh, medicina, uh, tukaj bi vas rad uh, podprl um, in sicer uh, vas povsem podpiram uh, pri vaših prizadevanjih za sporazum z svetom, kar je zelo pomembno. Je, uh, da zagotovimo pozitivne rezultate. E, zapisano je, da bi naj bi bili antibiotiki registrirani in tudi ustrezno dokumentirani. Vendar pa eh, nikjer ni zapisano, da bi lahko uporabljali manj antibiotikov, to pa v besedilu sveta ni zapisano. In uh, nima smisla, da imamo uh, takšno besedilo, če v njem uh, to ni zapisano. Uh, gospa Grostet je uh, v svojem besedilu zapisala, da uh, smo v Evropskem parlamentu že večkrat zahtevali uh, Eh, nove antibiotike. Vsak teden umirajo ljudje v Evropi. Pred nedavnim sem imel na obisku profesorja iz univerzitetne klinike in ljudje vsakodnevno umirajo zaradi tega, ker več na voljo nimamo novih antibiotikov. In um, seveda potrebujemo boljo, boljšo higieno, boljšo uporabo antibiotikov, ampak potrebujemo tudi nove raziskave in zaradi tega potrebujemo zakonodajni predlog Evropske uh, komisije. Eh, prosim, da nas podprete pri eh, tej zahtevi. Nekaj bo potrebno storiti, sicer bo še eh, več ljudi umrlo zaradi tega problema. Hvala lepa. No. Hvala. Gabeson Ruiz. Hvala. Najprej bi se rada upravičila, ker ne bom mogla slišati vašega odgovora. Imam namreč sestanek nekje drugi ob 12. Ampak ta tema nas zelo zanima. Moram povedati, da se strinjam s tem, kar ste povedali, strinjam se z vašimi prioritetami na področju zdravja. E, mislim, da so to pomembne prioritete za EU, kar se tiče uporabe veterinarskih zdravil. E, to je bilo že omenjeno. Morate e, se zavedati tudi odpornosti na antimikrobike. Zaradi tega umirajo ljudje. Eh, poleg tega pa moramo ukrepiti boj proti raku. To je velika grožna, ki jo moramo vzeti resno. In v svetu zdaj obstajajo zadržki. Eh, moramo pa zagotoviti, da bo uredba končno zagledala luč sveta. Ehm, zmanjšati je treba uporabo antibiotikov pri živalih. In eh, mislim, da je to zelo pomembno, kajti to ima posledice tudi na človeško zdravje. Novi antibiotiki, da, ampak primerna uporaba teh antibiotikov je prav tako pomembna. Mm. Potrebujemo pa tudi eh, strategije eh, na globalni ravni, ker gre za globalno grožno, ne samo za evropsko grožno. Evropska unija sama se ne bo mogla boriti proti tej eh, grožni, ki pač sega čez meje. Potem zdrava hrana za otroke. To zelo podpiram, kajti. Zdravje v prihodnosti je odvisno od eh, zdrave hrane naših otrok. In eh, res eh, moramo pogledati, kako zmanjšati sladkor v pijačah za otroke, kako zmanjšati uporabo gaziranih pijač in pa nasičenih maščob. Mislim, da vse to zelo vpliva na Eh, prihodnost našega zdravja, eh, naše konkurenčnosti in produktivnosti. Potem vi zelo poudarjate tudi eh, nezadosten dostop do zdravil. Treba je zagotoviti, da se bo izvajal člen zdravil, Uh, uredbe 2001 skozi 83. Veliko težav je še pred nami in uh, dostop do zdravil uh, torej še vedno predstavlja določene probleme, veliko ovirje pri tem. In uh, dobro je, da ste vi zdaj to prevzeli kot svojo pobudo. Kako izboljšati kakovost uh, zdravil, kakovost raziskav? Uh, Eh, kako opredeliti naše prioritete in kako zagotoviti trajnost zdravstvenih sistemov. Eh, prav tako eh, moramo zagotoviti dostopne cene zdravil za naše državljane. Kot je rekel Peter Lize, bi nam bilo všeč videti nek resen predlog in pa resen pristop sveta narediti moramo več, kot smo naredili zdaj. E, torej imamo e, mrežo, kot ste rekli, ampak e, moramo začeti tudi dosegati zastavljene cilje. Ni dovolj, da si samo te cilje zastavimo. Hvala. Naomi Starpječa. Gospod Pjeha je naslednji, izvolite. Čansa, panje ministre. Eh, bardzo szerokie są te priorytety. Ale pa, gospa predsedująca gospod minister, pred prioritete eh, bolgarskega predsedstva so zelo široko zastavljene. In eh, rad bi se osredotočil na konkretno temo, namreč eh, na, neodvis, na odpornost na antibiotike. In to je ena izmed največjih težav, s katero se srečujemo v Evropski uniji, in hkrati eh, to ogroža človeška življenja. Centr za preprečevanje bolezni nadzoruje eh, trenutno situacijo in eh, poročila kažejo, da gre za krizo. Zanima me, v kolikšni meri boste to obravnavali kot prioriteto kajti eh, tukaj ne gre eh, zgolj za ljudi, ampak tudi za živali. Eh, lahko poskrbimo za dodatna prizadevanja na tem področju. V živinoreji se antibiotiki pogosto uporabljajo in sicer v profilaktične namene pa eh, tudi pri zdravljenju živali, kadar te zbolijo. Eh, obstajajo eh, tudi obvestila, ki pravijo, da naj bi antibiotike kljub prepovedi še najprej uporabljali tudi za uspodbujanje rasti. Veliko je razprav na to temo in uh, rad bi povdaril, da je zelo pomembno, da uh, zaključimo za pripravo predlogov na tem predročju v naslednjih mesecih. Kaj pa načrti za spremljanje epidemije? tim epidemioloških eh, načrtov držav članic. Yes, thank you very much, uh, chair. Uh, I don't... Gospod Hujtema, hvala. Nočem ponavljati tega, kar so že povedali moji kolegi. Za našo skupino ALDE sta pomembni predvsem dve stvari. Um, dostop do zdravil, to ste že poudarili tudi vi. Uh, In moje vprašanje v zvezi s tem je naslednje. Kaj lahko naredi predsedstvo, da bi skupaj v Evropski uniji si vsi pridodevali za boljši dostop do zdravil in da bi naredili kaj tudi na področju poslovnega modela, tako da bi na cenejši način prišli do zdravil, ki jih tako nujno potrebujemo. In potem druga stvar, ki je za našo skupino tudi zelo pomembna. Uh, Eh, zanima me tudi uh, odpornost na antimikrobike in pa načrti predsedstva v zvezi s tem. Hvala. Sisko konečno. Gospa konečno, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, ker ste mi dali besedo. Gospod minister, mi vedno ponavljamo isto vprašanje. E, pozdravljam to, da bolgarsko predsedstvo po enem letu in pol tišine končno spet sproža določena vprašanja in se želi ukvarjati z veterinarskimi zdravili. Mi v parlamentu smo e, kar hitro ukrepali in potem smo čakali na svet. E, trdno verjamem, da bo bolgarsko predsedstvo uspelo doseči bistven napredek na tem področju, tako da bodo trialogi eh, končani, da bomo eh, s tem zaključili vsaj na zakonodajni ravni. Veliko sreče vam želim pri tem. Veseli me tudi, da ste omenili uh, naslednje. Uh, to je uredba, ki prihaja naslednji teden. Takrat naj bi jo komisija uh, objavila. Uh, Pravzaprav čez nekaj mesecev se bo že končal mandat parlamenta in zato Bolgarijo pozivam naj resno vzame to temo in si čim bolj prizadeva za soglasje med državami članicami, tako da bomo to uredbo zaključili do konca letošnjega leta. Zelo pomembna je in o njej smo dolgo govorili, um, zelo pomembna bo tudi za svet oziroma pomembno bo, da bo svet sodeloval na tem področju. Upam, da bomo po zaslugi bolgarskega predsedstva našli pot do skupnega cilja. Upam, da ne bodo potekale samo konference in delavnice, ampak da bo prišlo do eh, dobrega sodelovanja med 27 državami članicami, tako da bomo tukaj v parlamentu eh, dobili jasno sliko o tem, kakšen bo prihodni napredek. Glede eh, te uredbe HDA, upam, da boste eh, uspešno odigrali vlogo pomembnega medijatorja in pa akterja eh, pri tej zadevi. Hvala. Hvala. Še dva govorca imam na seznamu. Gospa Kadenbach bo prva. Ja, ja, najlepša hvala za vašo predstavitev. Kot eh, ste morda ugotovili, se eh, predvsem ukvarjamo z eh, temo odpornosti bakterij na antibiotike. In uh, upam, da se boste v predsedstvu ukvarjali z uh, to temo, tako kot načrtujete. Pripravlja se tudi drugi akcijski načrt uh, komisije. In, uh, Pripravili eh, naj bi tudi akcijske načrte v državah članicah, ampak eh, videli smo, da, eh, videli smo, da izvajanje v državah članicah še ne poteka tako, kot bi morali pričakovati. Tako, kot bi pričakovali. Tukaj mislim na infekcije in bolezni povezane z trem in zaradi tega vsako leto eh, pride do 300 tisoč eh, prezgodnih eh, smrti v Evropi. Če bi se podobno zgodilo recimo v železniškem prometu zaradi nesreč, bi že sprejeli akcijske načrte za to področje. Mislim, da moramo storiti več. Eh, Z eh, kolegi ministri se boste morali o tem eh, pogovoriti in mislim, da bomo lahko enoten pristop uvedli le, če bo do tesno sodelovali živinorejci, predstavniki zdravstvene stoke in pa ehm, predstavniki, ki skrbijo za varstvo okolja. Potem pa ste v vaši predstavitvi, razen če sem to narobe razumela, v tolmačenju eh, dejala, da moramo v parlamentu sprejeti nacionalne odločitve. Ja, seveda to počnemo, če so te v skladu z načelom subsidijarnosti, ampak mislim, da člen 168 povsem jasno definira eh, pristojnosti eh, Evropske unije, pristojnosti držav članic in pa eh, sodelovanje med Evropsko unijo in pa državami članicami. Tukaj gre za evropsko dodano vrednost in to se mi zdi nekaj, na kar boste morali paziti tudi tekom vašega predsedstva. In še tretja točka, čisto na kratko zelo pomembna se mi zdi zdrava prehrana, še prav posebej za otroke. Ali nam lahko eh, poveste, kako si predstavljate ravnanje z pesticidi v eh, prihodnosti, kajti v parlamentu imamo eh, dolge razprave, recimo na temo eh, glifosata. Tukaj ne gre zgolj za zavarovanje raznolikosti, biotske raznovrstnosti, ampak gre tudi za zdravje naših državljanov, posebej otrok. Hvala, gospod Kovačev. Hvala, gospa predsedujoča, gospod minister, dobrodošli tukaj v našem odboru. Vam in vaši ekipi bi osebno rad zaželil veliko uspeha med predsedovanjem. Kot so že pred mano povedali kolegi, se tudi sam strinjam, da je pomembna dobra zdravstvena oskrba in varstvo, zato je pomemben dostop do zdravil. Zanimajo me certifikati za uh, dodatno zaščito. Govorimo o širitvi patentnih pravic, še posebej, ko pride do regulativne odobritve. Evropska komisija je objavila študijo lansko leto, ki govori o učinkih uh, takih zadev za generična zdravila. Mm, torej, uh, v zvezi s to dodatno zaščito. Imeli smo tudi javno predstavitev o teh certifikatih. Upam, da bo Evropska komisija podala kak predlog za to, da se zakonodaja na tem področju spremeni. Veste, da je cena generičnih zdravil veliko nižja, ker uh, uh, so patentno zaščiteni. In če bomo dobili zdaj uh, Eh, generična zdravila eh, s, dodatno, s dodatnim dovoljenjem, potem se bodo stvari spremenile in zanima me, kaj vi kot predsedstvo lahko naredite za eh, takšne izjeme oziroma odpravo teh certifikatov. bolgarskemu predsedstvu želim veliko uspeha pri tem, ko se trudi za boljše in dostopnejše zdravstvo. Hvala. Eh, jaz bom zadnja govornica eh, v tem krogu. Eh, veseli me, da ste na seznam prioritet vključili tudi zdravo prehrano za otroke. Že naslednji mesec boste gostili konferenco na to temo. Imamo uh, načrt za boj proti debelosti med otroki in sicer naj bi to debelost do leta uh, eh, 2020 bistveno znižali. Gre tudi za to, da se omeji uh, oglaševanje hitre prehrane in da se zagotovi zdravo okolje uh, tudi v šolah. Kako bo vaše predsedstvo prispevalo k tem ciljem? Potem imamo tudi direktivo o audiovizualnih medijih in eh, vaše predsedstvo. Um, zanima me, kakšen odnos oziroma mnenje ima vaše predsedstvo do oglaševanja uh, hitre hrane in nezdravih pijač za otroke. Zdaj pa izvolite besedo za odgovore. Predsedatelj, uvaženi dami in gospoda. Hvala, gospa predsednica, gospod in gospodje, spoštovani poslanci in poslanke. Najprej hvala lepa za izkazano podporo. Uh, sedaj potem, ko sem predstavil prednostne naloge bolgarska predsedstva. No, veliko vprašanj se je zvrstilo, nekatere vprašanja se med seboj prekrivajo ali pa se dopolnjujejo. Naj povzamem ta vprašanja v svojih odgovorih in upam, da bom odgovoril na vsa vaša vprašanja. Kot prvo bi govoril o postopku pri preselitvi EME, e, torej Evropske agencije za zdravila. No, imeli smo odločitev z 20. novembra 2017 v svetu za splošne zadeve. In po tem sklepu je potem komisija še pripočila prenovo ured 726-2024, ko gre za selitev te agencije iz Londona v Amsterdam. Sedaj mora tudi parlament predstaviti svoje stališče. Svet upa, da bo ta celoten proces zaključen čim prej. To je pomembno, ker ti potrebujemo kontinuiteto delovanja Evropske agencije za zdravila. To, kar ste povedali, bom posredoval svetu in državam članicam. Sedaj pa ocena glede zdravstvenih tehnologij. Bolgarsko predsedstvo ve za načrte Evropske komisije, da ta predloži zakonodajni akt za zdravstvene tehnologije. Eh, torej, komisija to pripravlja, ni mogo še na mizi, ampak ko govorimo o zakonodaji, mislim, da moramo biti konkretni in natančni. Torej, priprava trenutno poteka, vmes pa lahko razjasnimo nekatero vprašanje, naprimer vsebino, potem kakšni so učinki, zavezujoče ali ne, in pa kdaj bo končni rok vsebino datum objave. Evropski parlament je izrazil mnenje o HTA v resoluciji iz leta 2017, tako da me je ta račun izboljšal dostop do zdravil. Prav tako potrebujemo sodelovanje eh, med državami članicami pri tem predlogu. Če bo predlog komisije objavljen, potem bo bolgarsko predsedstvo predstavilo predlog še pravočasno um, tudi vseh pripravljalnih odborih sveta. No, mi seveda želimo mogoče državne članice za dosti časa, da proučijo ta predlog in da predstavijo in oblikujo svoje nacionalne stališče. Če želimo doseči napredek pri dosjeju, um, seveda je treba poštejati vse. Um, ne moremo vedeti, kakšno bo končno besedilo. Nekatera vprašanja bodo bolj, nekatera manj kočljiva in polemična. Pa še nekaj glede zakonodaje. V bolgarskem predsedovanju se bomo sredočili na dosije, kjer je možnost za zaključitev dosija velika. Naprimer, eh, želimo zaključiti pogajanja s parlamentom glede zdravilu veterinarske medicine. To je prioriteta. Potem naprej, ponovno uredba 726-2004. Eh, tukaj želimo nekaj storiti. Potem um, veterinarski svežen in pa zdravstvena skrba. Tukaj delamo na doseju, da bi spremenili to uredbo 726-2004. Tu gre za vzpostavitev eme e in pa za postopek za enotno dovoljenje za trg. 23. januarja potekal prvi dialog. Zelo konstruktiven eh, je bil ta sestanek. Svet in poslanci se strinjamo o ključnih vprašanjih, kot naprimer eh, pristopine za sprejetje. Eh, vse to je potem del skupnega zakonodajnega postopka. Prav tako želimo poskati ustrezne kompromise. Mislimo, da lahko ta dosje zelo hitro zaključimo, vsaj po naših analizah. Potem še nekaj. Eh, potem svežno veliko pomembnih vprašanj, kot naprimer mikrobna ehm, odpornost. To je ena pomembna tema. Oba sozakonodajalca želita doseči čim bolj izvedljivo rešitev in sicer v interesu zdravja državljano. Upam, da se bo to zgodilo pri celotnem svežno. Potem antimikrobna odpornost. to je pomembna tema na evropski ravni. To je veliki ziv za zdrave ljudi. In prav zato potrebujemo sodelovanje na evropski ravni. Leta 2015 je Evropski parlament sprejel resolucijo o varnejšem zdravstvu v Evropi eh, in pa o tem, kako bi izboljšali varnost pacijentov in pa se bojevali proti mikrobni porosti. Potem leta 2016 je svet sprejel sklepe glede nadaljevanja v tem enotnem zdravstvenem pristopu. Torej, to je ta načrt enotno zdrave. Komisija je junija 2017 sprejela pristop in sedaj si bomo prizadevali, da bi prišli na fazo nacionalnega izvajanja. Vsaka država seveda ima svoje prioritete glede izvajanja. Mar se je odvisno od okoliščin v konkretni državi članice. Bolgarija je že sprejela določene ukrepe, smo se zelo potrudili, da bi čim več naredili, da bi čim bolje začeli izvajati nacionalne načrte eh, in pa naš bolgarski načrt za antimikrobno odpornost. Potem pa še zakonodajne rešitve na EU ravni, naprimer veterinarski svežen. Tukaj so nekateri pomembni vidiki povezani ravno z antimikrobno odpornostjo. Kot predsedstvo svetu si bomo prizadevali za to, da bi prišli do rešitve na podlage tega eh, pristopa enotno zdrave. To je tudi navezano na poročilo EME. Potem pa še zdrava hrana za otroke. To je horizontalna tema, torej mladi otroci, najboljša naložba v prihodnost Evrope. Eh, ta najboljša naložba je zdrave za vse, za mlade in otroke. Bolj zdravo prebivalstvo pomeni bolj produktivno prebivalstvo, zdravo prebivalstvo. To je pomembna tema, ki je povezana tudi s pobudami prejšnjih predsedstv. In to je tudi povezano s nekaterimi sklepi sveta, naprimer z grškega, nizozemskega in pa maltežkega predsedovanja med drugim. Zelo veseli smo, da se parlament tako zelo srotočno na to temo sploh, ko gre za akcijski načrt za boj proti uh, eh, prekomerni telesni teži med otroki. Ampak ali sedaj počnemo dovolj, da promoviramo zdravo življenje in pa čim boljšo prehrano? Mislim, da bi lahko storili še več. Prehrana je zelo pomemben dejavnik, ki zelo vpliva na zdrav ljudi. Sedaj vidimo, da vedno več kroničnih bolezni in vse to izhaja iz tega, kako jemo. Prav zato je prav, da se osredotočimo na možnosti za boljše zdrave, tako da bomo upoštevali vidik zdravja v vseh različnih horizontalnih politikah. Prihrana in pa kakovostna hrana sta dejavnika, ki omogočata boljši življenjski standard na splošno in to mora biti vključeno tudi v politiko in preventive in kurative. Skratka, hrana je nekaj, kar lahko obravnamo v številnih zornih kotov. Ne vem, trgovina, zaposlovanje, okolje, znanost in razvoj, raziskave in tako dalje. Vse to so pomembna področja. Ampak kar je pa najbolj bistveno, pa je to, kako poskrbimo za človeško zdravje. Torej, zdravje ljudi je prvo. Potem so tukaj še razprave o hrani, ki je uh, ne samo dobra, ampak tudi zdrava. Potem bomo govorili tudi o proizvodnji zdrave hrane, ne smemo govoriti samo o potrošnji, porabi, poznaje, torej na podlagi popraševanja. Potem pa še nekaj, trženje hrane in pa otroci, tudi o tem bomo govorili. Govorili bomo tudi o vlogi tradicionalnih prehranskih modelov v Evropi, kako to vpliva na zdrave ljudi. Prav tako bomo govorili o tem, da moramo ohraniti raznolikost hrane v Evropski uniji. Otroci so najbolj ranljiva skupina potrošnikov ne morajo se sami zdravo odločati. In prav zato je ta prioriteta zelo pomembna, namreč zdrava hrana za otroke. Zato pripravljamo tudi konferenco na strokovni ravni, ta bo organizirana v Sofiji. 6. februarja prav tako bo tudi svet pripravil sklepe s tem v zvezi. In potem še nekaj. Zdrave, zdravstvo ter pa kmetijstvo, vse to mora biti medsebojno povezano. Mislim, da lahko dosežemo politično soglasje o tem področju. Naš cilj je, da dosežemo ravnotežje in pa usklevanje med vidiki kmetijstva in pa zdravstva. Proizvajalci morajo vedeti, da morajo izdelovati zdravo hrano. Prav tako je to tudi povezano z revizijo SKP zdravstvene vidike treba poštivati pri SKP. Potem naprej še dostop do zdravil. Na, odgovorim na nekatera vprašanja v zvezi z zdravili. To je seveda zelo kompleksna tema in to je prioriteta našega predsedstva. Ena izmed prioritet je tudi učinkovitost zdravil. Torej terapevtsko gledano učinkovito, ampak tudi kakšni so stroški za zdravstveni sistem, pa kakšna je trajnost zdravstvenega sistema. No, iz ekonomskih razlogov včasih ni zadosti zdravil na voljo ali pa zdravila niso cenovno dostopna. Uh, to je ključen vidik razprave. Enako tudi, kako so zdravila uvožena pa izvožena. Potem naprej tudi ključen uh, del razprave je proračunski vpliv. Uh, O vseh teh stvarih smo se že večkrat pogovarjali v različnih predsedovanjih. Eh, Grča, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Slovaška, Malta, vsa ta predsedstva so govorila o teh temah. No. Tudi Evropski parlament je podal nekaj pomenih prispevkov. Leta 2017 ste pripravili resolucijo in sicer v zvezi s tem, kako izboljšati dostop do zdravil. Terapevtski učinki zdravil, cenovna dostopnost zdravil gospodarske razmere v državah, vse to je treba upoštevati, ko govorimo o dostopu do zdravil. Te razprave morajo biti vključene v širši program sveta, tako da bomo prišli do čim boljših rešitev. Namenim nekaj ključnih področji. Pri tem pomankanje zdravil ali pa slaba dostopnost teh je pomemben izziv za države članice. Tukaj večkrat govorimo o nekaterih izzivih kot usporedno izvažene. In mislim, da moramo o tem dodatno govoriti. Bolgarija je sprejela ukrepe za to, da bi zagotovili sledljivost tega pomankanja zdravil, da gotovimo, kje so otroki. Želimo vzpostaviti elektronski sistem, kjer gotovimo, um, kako je z izvozom in pa plačevanjem. Prav tako imamo tudi predvidene sankcije, če ti standardi ne bodo spoštovani. Potem naprej še pogajanja o cenah zdravil. Tukaj imamo določene regionalne pobude za to, kako bi sklepali te pogodbe. In to kaže, da Evropska unija lahko najde pravo rešitev. Prav tako moramo več govoriti o preglednosti določena cen. Ta preglednost je nujna za vse akterje, tako da na koncu čim bolj zaščitimo pravice bolnikov. Sedaj pa si lahko pogledamo še širšo sliko, kontekst. Želimo dobro delujoč trg in zato potrebujemo tudi pošteno konkurenco. Mislim, da ima komisija tukaj kar široka poblastila, ko gre za zagotovitev poštene konkurence. In to je v interesu vseh držav članic. Torej, ta poštena konkurenca. Sedaj, kot rečeno, širši kontekst uh, spodbude za proizvajalce. Evropska komisija naročila študijo, uh, ki se nanaša na pravice intelektualne lastnine in pa sečito teh pravic Evropske unije. Sedaj tudi svet že nestrpno pričakuje to študijo. Bolgarsko predsedstvo želi organizirati konferenco na strokovni ravni. 6. marca 2018 v Sofiji bo potekla ta konferenca. In tudi v svetu. Bomo govorili o tem zaposlovanje, um, pravice potrošnikov, vse to bo ključno to razpravo. Ključ za idealno rešitev je ravnotežje. Evropa mora ostati privlačno mesto za proizvajalce, za inovativnost um, in za vse proizvajalce, za tiste, ki proizvajajo generična zdravila in pa zdravila, ki so patentirana. Sedaj pa še glifosati. v odborih, v svetu smo o tem govorili, v eh, vseh odborih, ki so povezani s kmetijstvom. Ampak tukaj so potem relevantni tudi vidiki zdravja. 12. decembra 2017 je Evropska komisija sprejela izvedbeni akt, ki obnavlja uporabo aktivne učinkovine glifosata. Ta akt je bil sprejet po resni razpravi med državami članicami in sprejeli so petletno prehodno obdobje za postopno odpravljanje uporabe glifosata. Potem pa se je vključila civilna družba in sedaj pričakujemo, da bo Evropska komisija sporočila, kakšne bodo nadaljne ukrepi, tako da bi zagotovili čim večjo preglednost, ko gre za uh, to področje, pa tudi, um, kaj bo tukaj um, naredila Evropska agencija za hrano. Potem pa še zadnje vprašanje. To, da ne bi bilo več eh, certifikata za posebno zaščito. Glejte, tisti, ki proizvajajo generična zdravila, pravijo, da Evropska unija ni privlačno mesto za proizvajanje teh generičnih zdravil. To te proizvajalce skrbi in sedaj moramo nekaj storiti v Evropi. Evropa potrebuje svojo proizvodno generičnih zdravil. Torej, teh generičnih zdravil ni zadosti in to je problem. In potem smo odvisni od proizvajalcev iz tretjih držav. To ni v interesu niti bolnikov, niti Um, drugih v Evropi. Komisija ima tukaj pravico do zakonodajne pobude in prav zato je organizirala sedaj javno posvetovanje o te odpravi certifikata za posebno zaščito. Tukaj imamo to zaščito 10 plus 5 let. Sedaj še ne vemo, kakšno področje uporabe tega predloga, kakšen bo končni datum, ampak je pa to pomeno vprašanje, o tem moramo govoriti. Mislim, da je prav, da se to vprašanje zastavi komisiji. Če bo predlog vložen v času bolgarskega predsedovanja, potem bomo ta predlog predložili svetu, tako da bo tudi svet lahko razpravljal o tem vprašanju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister, za te odgovore. Hvala, da ste odgovorili na ta vprašanja. Uh, kolego, hvala lepa, da ste prišli na naš sestanek in da ste predstavili prednostne naloge bolgarska predsedstva. Kot že prerečeno, sem bila vesela, ko sem videla, da imamo številne skupne prioritete v imenu vseh članov našega odbora. Za okolje se vam zahvaljujem, da ste prišli in želim vam veliko sreče in uspeha v času predsedovanja. Hvala lepa še enkrat. Uvažajama gospožo predsedatelj, uvažami dami gospoda, členove na predsedovanje, Evropski parlament. Hvala, gospod predsednica. Eh, poslanci in poslanke, veliko čast mi bilo priti sem. Mislim, da sodelovanje med parlamentom in pa svetom je ključnega pomena kot predsedujoči svetu, ministru za zdravje, sem zelo potrudil, da zagotovim čim boljšo komunikacijo med nami tako da bomo propili dobre prakse pri našem delu in da bomo vse skupaj še izboljšali. In res veliko čast mi je bilo biti z vami. Hvala lepa. Uh, um, Dobro tek, to je bila zadnja točka, smo zaključili.